Dobro. Najprej naj vas vse prisrčno pozdravim. Vsi vemo, zakaj smo tu. Danes smo tu zaradi zaslišanja imenovanega komisarja gospoda Šmita, ki je naš eh, zelo drag kolega. In uh, gotovo bomo dobro sodelovali, ampak vseeno ga moramo najprej potrditi. In uh, to z. Uh, pomočjo tega zaslišanja gospoda Šmita danes zjutraj tu. Najprej bi vas spomnila, da skladno s smernicami za um, potrditev komisarja uh, priloga 7 uh, poslovnika uh, je treba oceniti komisarja uh, skladno z zavezanosti Evropi, kompetencam in uh, njihovim drugim. Uh, kompetencam, komunikacijo in tako dalje. Komisar je odgovoril na pisna vprašanja in te odgovore tudi imate. Rada bi na hitro predstavila strukturo današnje razprave. Imenovan komisar bo najprej podal uvodno izjavo, ki ne bo daljša od 15 minut. Na to bo imel tudi 5 minut, do 5 minut na koncu za sklepno izjavo. Po uvodnih besedah bomo imeli čas za 25 vprašanj poslancev in eh, razprava bo potekala po načelu ping-ponga. Eno minuto za vprašanje, dve minuti za odgovor, eno minuto za dodatno vprašanje istega poslanca in eno minuto za odgovor glede na to, da imamo veliko število vprašanj in zelo uh, strog, uh, stroge časovne omejitve, bomo to tudi zelo strogo vodili. Empel odbor je pristojen, odbor Ekon je pridružen in odbora Kult in Fem sta prav tako povabljena na to zaslišanje in pozdravljam vse kolege iz teh odborov. Prvi krok vprašanj je namenjen koordinatorjem političnih skupin, drugi krok pa temelji na eh, splošni razdelitvi vprašanj med političnimi skupinami in to vključuje tudi zastopnike skupine nepovezanih poslancev. Tolmačenje je predvideno za 23 jezikov, vsi lahko uporabljate svoj jezik in predlagam, da to tudi storite. Prosim pa vas, da bomo morali tolmačiti to, kar boste povedali, zato vas prosimo, da ne govorite prehitro. In ne nazadnje bi vas tudi upozorila na to, da bo razprava potekala v živo in da jo bo mogoče poslušati na spletni strani parlamenta in kasneje tudi pogledati videoposnetek te razprave. Naj najprej predstavim ne gospoda eh, Šmita, temveč bolj njegov portfolio. To se mi zdi zelo ambiciozno, glede na načrt gospe Ursule von der Leyen. Rada bi izpostavila evropski eh, stebr socialnih pravic, implementacija tega stebra in pa jamstva za otroke. To upam, da bo zaščitilo najbolj ranljivi del naše populacije, se pravi otroke, zlasti iz etničnih manjšin in socialno izključenih skupnosti. In kot slovakinja naj povem, da močno upam, da bo eh, zelo hitro eh, vzpostavljena tudi eh, Evropska agencija za delo sedežem v Bratislavi, kajti resnično moramo čim prej začeti koordinirati socialne sisteme. Sedaj pa dajem besedo gospodu Šmitu. Izvolite, imate 15 minut na voljo. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, poslanke in poslanci, za me je to velika čast, da sem danes tu na tem zaslišanju pred vami. Misija, ki mi bo zaupanja, če bo to parlament potr potrdil, bo potekala skupnim delom z vami. Moj, moja poklicna pot in politična pot kaže na zavezanost Evropi in sledil sem večjim korakom konstrukcije Evropske unije. In to bo omogočilo Evropi, oziroma Evropska konstrukcija je Evropi omogočila, da se je ponovno postavila na noge po drugi svetovni vojni in to na temelju vrednot, ki nas vodijo pri naši dejavnosti vsak dan. Odločeni smo, tako kot je to zapisano v preambuli eh, pogodbe, da promoviramo gospodarsko in socialno dobrobit ljudi v Evropi. To je zapisano tudi v členu 3 in na to se je gospa predsednica tudi sklicevala. Moč evropskega modela je ta, da združuje gospodarske in socialne vidike in k temu se danes pridružuje tudi na zelo jasen način uh, okoljski vidik. Jacques Delors je leta 2016 eh, povedal, da če bi evropska politika kdajkoli eh, žrtvovala socialno politiko, potem ta projekt nikoli ne bo pritegnil evropskih državljanov. In danes bolj kot kdajkoli potrebujemo to zaupanje in to podporo državljanom. Krepitev socialne razsežnosti. Evropa, ki ščiti državljane, je ključnega pomena. In pred vami se zavezujem, da bom to nalogo opravil z usklajevanjem, z dialogom. Sedaj pa bom nadaljeval v angliščini. Če bom kot potrjen kot komisar, bom sledil dvema ciljema. Prvič, prizadeval si bom za to, da bo delovna sila čim bolj usposobljena, da bo primerna eh, za eh, digitalni svet. Ustvarjal bom delovna mesta in to na skladno z načeli. Um, ki jih zahteva delovni trg. Eh, promoviral bom evropski delovni trg, ki bo eh, zagotavljal eh, uspeh in priložnosti za vse, zlasti za invalide, za migrante, za romsko skupnost in za najrevnejše. Naredil bom vse, kar je v moji moči za boj proti revščini, za boj proti uh, tem ciklom revščine, ki zlasti prizadevajo otroke. Prizadeval si bom za vzdržno eh, gospodarstvo in za socialne pravice. In skupaj z gospodom Dobrovskim. Dombrovskom eh, si bom eh, prizadeval za krepitev socialne razsežnosti, ki bo temeljil na Evropskem stebru za socialne pravice. Skupaj z Evropskim parlamentom, državami članicami, socialnimi partnerji in deležniki si bom prizadeval za bolj pošteno, eh, bolj pravično in bolj vključujočo Evropo. Evropske socialne pravice temelijo na politični zavezi vseh treh institucij. Eh, skupaj s parlamentom bom pripravil akcijski načrt za implementacijo tega stebra tako Evropska unija kot vse države članice morajo graditi na vsem, kar je eh, naredila eh, komisija Juncker, skladno z načrtom gospe eh, von der Leyen. Več kot 140 milijonov ljudi v Evropski uniji je brezposelnih in če tudi se situacija izboljšuje, v, eh, to ne velja za vse države in vse regije. Moramo zagotoviti, da bo delo ljudem omogočilo dostojno življenje. Potrebujemo zakonske instrumente, s katerimi zagotovimo minimalno plačo. Ne gre za to, da želimo enotno minimalno evropsko plačo. Upošteval bom socialne modele vseh držav članic. Skupaj moramo delati tudi na enakosti možnosti, moramo zagotoviti, da moški in ženske verjamejo v prihodnost zase, za svoje družine in za svoje otroke. Okrepil bom uh, jamstvo za mlade, jamstvo za otroke. Enakopravnost med moškimi in ženskami je prav tako v osredju uh, moje vizije in prizadeval si bom za to, da se uh, zapolni vrzel med uh, plačami moških in ženskih in uh, prizadeval si bom za implementacijo direktive o ravnotežju med zasebnim in poklicnim življenjem. Veliko državljanov uh, trpi zaradi uh, neenakosti, zaradi um, situaciji na trgu dela, ki niso zadovoljive. Zato si bom eh, zlasti prizadeval za to, da se to odpravi, za to, da se borimo proti eh, izključevanju proti revščini in tu socialno gospodarstvo lahko igra pomembno ulogo eh, zlasti v lokalnih skupnostih. In eno, kar se meni zdi zlasti pomembno, eh, pa je eh, varnost in zdravje pri delu. Ni eh, sprejemljivo, da leta 2019 ljudje v Evropi še vedno tvegajo zdravje in varnost pri delu. In prizadeval si bom za to, da se spremeni delovne pogoje in zato moramo na drugačen način začeti razmišljati o varnosti in zdravju pri delu. Kot komisar eh, za, eh, na področju zaposlovanja bom odgovoren tudi za prosto gibanje na delovnem eh, trgu in tu ne gre samo za izpolnevanje pogojev notranjega trga, temveč je to tudi en od največjih uspehov Evropske unije. V zadnjih letih pa smo videli, da ta mobilnost delavcev je povezana tudi z različnimi iz, izzivi, naj si gre tu za beg možganov ali za socialni dumping. V vsakem primeru pa se moramo boriti proti uh, vsem poskusom, da bi se uh, omejilo prosto gibanje evropskih državljanov po Evropski uniji. In ta uh, nova uh, agencija za delo uh, bo igrala pomembno vlogo uh, in usklajevala bo delo med eh, nacionalnimi uradi eh, in tudi vodila skupne inšpekcije. Od zadnjega tedna eh, pri razpravah vem, da je ta agencija zelo pomembna za vse in lahko vam zagotovim, da jo bomo čim prej ustanovili in ji dali tudi ustrezna sredstva, da bo lahko izpolnila svoje naloge. Evropska unija se uh, sooča z mnogimi izzivi v globaliziranem svetu, izzivi, ki so gospodarski, tehnološki, demografski, okoljski in ljudi je treba spremljati pri uh, tem prehodu. Moramo jim omogočiti, da uh, svoje veščine prilagajajo uh, razvoju gospodarstva in to zahteva eh, naložbe, eh, zahteva boljša orodja za spremljanje vse te eh, karierne prehode in to v vseh starostnih skupinah. Prizadeval si bom za to, da se bo omogočilo spremljanje ljudi ne glede na njihovo starost. In to zlasti v luči avtomatizacije, digitalizacije in umetne inteligence. Uh, moramo se angažirati za to, da bomo omejili tveganja, da bomo izkoristili priložnosti in eh, da bomo zagotovili tudi zaupanje v digitalno prihodnost. Zato se moramo soočiti tudi z pogoji dela ljudi, ki delajo v različnih platformnih eh, gospodarstvih eh, v prekernih okoliščinah. moramo biti pripravljeni na, tudi na eh, eh, različne negativne posledice in eh, Evropska unija se bo morala odzvati na socialno odgovoren način na te prihodne šoke, ki jih pričakujemo. In vse to je odvisno od zelo premišljenih eh, ukrepov. Na ta način bomo lahko zagotovili Evropsko monetarno in denarno unijo in zaščitili delovna mesta. Socialna in okoljska vzdržnost sta dve strani istega kovanca ustrezno delo, ustrezno izobraževanje, um, odpravljanje revščine. Vse to mora biti v osrčju evropskega semestra, ki se ustrevotoča na cilje vzdržnega razvoja. Moramo si prizadevati za dostojanstvene delovne pogoje za vse in delal bom s svojimi kolegi za to, da se uh, mednarodne uh, delovne standarde vključi v vse naše mednarodne sporazume moramo investirati v boljšo prihodnost in Evropski socialni sklad plus je tu glavni instrument. Na ta način lahko podpiramo implementacijo načel tega eh, stebra, na ta način, da mu damo sredstva. Prihodno gospodarstvo mora biti socialno. Zagotoviti moramo, da nihče ne bo puščen ob strani nobena država, nobena regija uh, in uh, Evropski uh, globalizacijski sklad in vsi drugi instrumenti morajo biti dovolj močni. Prav tako potrebujemo tudi ustrezno socialno zakonodajo, ki ni več primerna, ki mora biti posodobljena, zato da bomo lahko zagotovili gospodarsko koordinacijo, koordinacijo gospodarskih politik znotraj evropskega eh, semestra, da eh, zagotovimo tudi eh, konstruktiven dialog s socialnimi partnerji. In socialni dialog mora obstajati na vseh ravneh. Evropski socialni dialog je lahko uspešen samo, če se opira na avtonomne, močne socialne partnerje. Kolektivna pogajanja so prav tako zelo pomemben del našega socialnega gospodarstva. Kot komisar se bom povsem angažiral v ta dialog tako s parlamentom kot svetom, pa tudi z nacionalnimi parlamenti in nacionalnimi socialnimi partnerji. Na ta način bomo lahko zagotovili uravnotežene, um, primerne uh, pobude, ki bodo povsem spoštovalo načelo subsidijarnosti in bolj kot kdajkoli mora vse to temeljiti na eh, dejstvih. Moje delo bo temeljilo na analizi in na oceni učinka vseh eh, naših eh, pobud. In iskali bomo navdih ne samo v Evropski uniji, temveč tudi pri partnerjih iz G7 in G20, mednarodnih organizacij, kot so ILO in OECD. Spoštovani kolegi. Novo izvoljena predsednica komisije je podala jasno sporočilo. Spostaviti želimo Evropo, ki bo dosegla več. Danes sem k vam prišel z ambicioznim programom, ampak moj seznam zagotovo ni dokončen. Prilagajati se moramo spreminjajočemu se svetu. Prisluhnil bom vašim mnenjem, vprašanjem, kritikam in poskrbel bom za to, da v prihodnih petih letih zelo tesno sodelujem z tem parlamentom. Sodelovati moramo zato, da bi okrepili zaupanje družin, zaposlenih eh, in eh, državljanov na splošno v Evropsko unijo. Evropska unija je najboljše mesto na svetu najboljše mesto, eh, kjer lahko živiš in delaš. In jaz želim zagotoviti, da bi tako tudi ustalo. Skupaj lahko oblikujemo našo prihodnost. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Hvala lepa za predstavitev eh, vseh vaših zelo ambicioznih načrtov in tudi, da ste spoštovali čas. Preden besedo, dam besedo koordinatorjem, bi vam želela povedati, da je danes rojstni dan gospe Ann Sanders. Čestitke. We'll first... Sedaj pa bomo začeli s prvim krogom vprašanj in sicer je prvi krok namenjen koordinatorjem, veste, kakšen je postopek. Imamo pet minut in začeli bomo z gospodom Radkejem Eles. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolega Šmit, drage kolegice in kolegi. Socialno gospodarstvo je načelo Evropske unije. To pa številne še zmeraj preseneča, čeprav je socialno gospodarstvo upisano tudi v pogodbe Evropske unije. Mogoče bi si morali nekateri prebrati naše delovne dokumente. Ampak socialno gospodarstvo je socialno gospodarstvo le, eh, če eh, imamo tudi delojoče socialno partnerstvo. V številnih državah članicah socialno partnerstvo ne deluje več. V številnih državah članicah pa je socialno partnerstvo nekaj povsem eh, tujega za vlado. In na evropski ravni smo lansko leto ugotovili, da je eh, bil socialni dialog na številnih področjih prekinjen. In Evropski parlament eh, je zato moral eh, sprejeti direktivo o preglednosti in pa o ustreznih pogojih pri delu, zaradi tega, ker se socialni partnerji niso mogli zediniti. Zato konkretno vprašanje, kako namerava Evropska komisija v naslednjih eh, petih eh, letih okrepiti področje socialnega partnerstva in kako Eh, želite ponovno eh, oživiti socialno gospodarstvo v Evropi? Evropski socialni model je model, ki temeli na socialnem partnerstvu in socialnem gospodarstvu. Pri tem se za vašo analizo povsem strinjam. In brez močnega socialnega partnerstva, brez močnih socialnih partnerjev, to socialno gospodarstvo seveda ne more delovati tako, kot je delovala v številnih eh, državah dolga leta in sicer zelo uspešno. In za ciljem zagotoviti dober življenski standard za vse. To je bila tudi ideja ustanoviteljev socialnega gospodarstva. V vseh državah pa se je zgodilo, da je prišlo do ošibitve sindikatov in pa predstavnikov eh, zaposlenih v podjetjih. In zaradi tega je potrebno socialne partnerje ponovno okrepiti. In Evropska komisija, Evropska komisija ima sredstva, da to stori. Imamo celo vrsto možnosti, tudi finančnih možnosti, da to storimo in moramo jih eh, tudi ciljno uporabiti, še prav posebej v tistih državah članicah, kjer je eh, socialno partnerstvo eh, tuj koncept. Mislim, da je zelo pomemben socialni dialog in socialni partnerji morajo vedeti, da je v njihovem interesu, da so oblikujejo ta socialni dialog. Ta, to je zelo pomembno. Namreč uspeh ene strani je pogosto tudi uspeh druge strani. Evropa je zgled za pozitiven kompromis, za konstruktiven kompromis in socialno partnerstvo pravzaprav temelji na kompromisih. To pomaga našemu gospodarstvu in združuje našo družbo. Gospod Ratke, minuto še za dodatno vprašanje. Dejali ste, da bomo v kratkem razpravljali tudi o minimalnem dohodku v Evropi. Zame je še zmeraj pomembno vprašanje, eh, kaj je pravzaprav pravičen dohodek. In to eh, je vprašanje, na katerega bi eh, morali socialni partnerji ogovoriti v sindikalnih pogajanjih. Imel sem kolega v Luksemburgu, ki je dejal, eh, da je minimalen dohodek pravzaprav eh, sindikalna pogodba brez eh, imena. Ampak ugotavljamo, da v številnih državah članicah situacija ni takšna, kot bi si želeli in eh, da socialnega partnerstva skoraj da več ni. To je povezano z socialnim dialogom. Okrepiti moramo socialne partnerje, hkrati pa moramo pokazati, da je najboljši način za rezultate eh, sindikalna pogodba. In to je tisto, kar potrebujemo. In če poteka dober socialni dialog v podjetjih, eh, potem smo zmagovalci pravzaprav vsi. Kako pa to doseči? Ne moremo ubrati pristopa od zgore na vzdolj, ampak moramo ukrepiti socialni dialog. Na ta način bomo okrepili zanimanje za sindikalne pogodbe, za pogajanja, za kolektivna pogajanja in s pomočjo socialnega dialoga lahko ta cilj dosežemo. in uh, gospodarsko-socialni svet uh, bi moral pripraviti študijo o tem, kako v Evropi okrepiti uh, politiko sindikalnih pogajanj. OECD se ukvarja s tem vprašanjem in tudi Mednarodna organizacija za delo in upreti uh, se moramo na uh, njihove dokaze. Gospa Jungerius, vaše vprašanje. Hvala lepa predsedujoča in hvala lepa gospodu Šmitu za uvodne besede. Mislim, da je pošteno, če rečemo, da je bila uh, družina SND uh, eh, glavno gonilo evropskih uh, socialnih pravic. In zato vas ne bo presenetilo, če vam povem, da si bomo močno prizadevali za implementacijo tega stebra. Ste, govorili ste o akcijskem načrtu. Uh, in predlagam, da bi spremenili uh, vaš uh, naslov v komisar za socialne pravice in zaposlovanje. No, ampak uh, moje vprašanje se nanaša na ta akcijski načrt, kakšne zakonodajne ukrepe in kakšno finančno podporo predvidevate za to, da bo uh, do da boste financirali socialne uh, programe uh, in pa um, uh, Eh, spremljali te eh, prehode, o katerih eh, ste govorili. Ko smo sprejeli v Göteborgu socialni stebr, smo bili nekateri med nami malce skeptični. Rekli smo si namreč, to je samo še ena izjava, s katero se ne bo nič zgodilo. Na to pa smo zelo hitro ugotovili, da ta stebr socialnih pravic predstavlja velik potencial pod enim pogojem in sicer, da imamo politično voljo za implementacijo. Eh, tega stebra, zato da vse to prevedemo v konkretne ukrepe. In to ta komisija namerava storiti. Ampak eh, strateški načrt, ki ga je Evropski svet eh, sprejel, gre tudi v to smer in zato bomo zelo hitro delali na tem akcijskem načrtu. To pomeni, da je treba prenesti te, ta načela v konkretne ukrepe. In to ti so lahko zakonodajni, lahko so samo priporočila, to so lahko zamisli, ki jih morajo države članice uresničiti. Treba je namreč spoštovati tudi pristojnosti držav članic, pristojnosti unije in pogosto so te pristojnosti deljene. Že v uh, mojem dopisu, ki opisuje misijo, uh, predstavlja določene ukrepe, minimalna plača, jamstva za otroke in to moramo tudi opredeliti. Na to imamo jamstva za mlade in tu prav tako moramo promovirati eh, ta jamstva. Eh, mladi, brezposelni, to je najhujše, kar se lahko zgodi Evropi in za njeno verodostojnost. Zato je treba okrepiti eh, to, ta jamstva za mlade. Na to imamo ljudi, ki delajo v teh platformnih gospodarstvih, kako lahko na najboljši način te ljudi uh, zaščitimo, jim zagotovimo uh, primerne delovne pogoje. To je že nekaj ukrepov in ti lahko zahtevajo eh, pravne instrumente, glede financ pa moramo eh, sredstva usmeriti v implementacijo stebra, kajti to želimo doseči. Gospa Jongerius, imate še eno vprašanje? Ja, eh, rada bi se osredotočila na jamstva za otroke. Kot rečeno, močno cenim te nedavne zaveze komisije na tem področju. To je pomembno, da je v, eh, med vašimi prednostnimi nalogami. Ampak zanima me, kakšne instrumente in kakšna sredstva Evropska komisija predvideva za eh, ta jamstva za otroke in kako boste prepričali države članice, da to podprejo? da to podprejo tudi v uh, pogajanjih ISF e eh, in uh, kako jih boste prepričali, da uh, namenijo nova sredstva za to, ne samo, da prenašajo obstoječa. Ja, vsi se strinjamo, da je revščina otrok najhujše. Uh, uničuje namreč prihodnost teh ljudi. Uh, Če ste reven otrok, to pomeni, da boste verjetno reven uh, odrasel. In to je grozno za posameznike, je pa grozno tudi za družbo. Že veliko instrumentov imamo, veliko ukrepov že obstaja za izboljšanje situacije revnih otrok. In vse te instrumente moramo uskladiti. Uh, Moramo jih usmeriti najprej na tiste, ki jih najbolj potrebujejo v naših družbah. In tu ne govorimo samo o revnih družbah, kjer imamo revne otroke. Tudi v bogatih družbah imamo revne otroke. Zato moramo eh, se tega lotiti na primeren način. Na osnovi dela, ki ga je že opravil parlament, mislim, da lahko oblikujemo eh, priporočila glede denarja. Ne moremo imeti ambicioznih eh, politik, ki bi bile dobre za vse, če nimamo za to uh, primernih sredstev. Parlament je predlagal kar nekaj dobrih eh, zamisli in o tem bomo tudi govorili na svetu. Gospod Pišlaru, za eno, za eno minuto. Mr. Schmidt, eh, okay, is that, yeah. Mr. Schmidt, we need a fighter on this portfolio. Gospod Šmit, eh, za ta portfelj potrebujemo nekega borca, ki bo znal stvari pripeljati naprej. Potrebujemo pa tudi moč. 26. Eh, maja so državljani pokazali na volitvah, da še vedno zaupajo Evropi. In naša skupina Renew Europe predstavlja tudi to upanje eh, in želi izpolniti pričakovanja državljanov. Videl sem, kako profesionalno ste delovali do sedaj in mislim, da lahko postanete zelo ambiciozen komisar. Eh, verjetno ne boste uklevali pri boju za to agendo, ampak v tem času se nahajamo v težki situaciji. 25 odstotkov otrok živi v revščini in eh, veliko mladih nima priložnosti. Imamo socialni sklad plus, imamo jamstvo za mlade in uh, vidimo že obrise socialnega stebra. Kako boste povezali uh, jamstvo za mlade z eh, prihodno strategijo za mlade. Hvala. Dve minuti za odgovor, izvolite. To, kar sem že povedal o schemi za mlade oziroma jamstvu za mlade, eh, to moramo prilagoditi trenutni situaciji. Jamstvo za mlade je bilo uspešno, ne sicer povsod enako, ampak eh, globalno gledano je ta pobuda imela uspeh. Zdaj pa se soočamo z novimi izzivi. Prekarnost je eden od teh izzivov. Mladi vstopajo na trg dela eh, v zelo prekernih pogojih. In mislim, da moramo o tem eh, zelo temeljito razmisliti in tudi ukrepati. Mladim je treba dati priložnost, da si bodo lahko eh, zgradili življenje na trdnih temeljih. Potem drugič, digitalni prehod je nekaj, kar se že dogaja, kar je prisotno povsod. In eh, čeprav eh, mladi veliko časa preživijo na svojih telefonih, nimajo vedno znanja za ta digitalni prehod. In ena od mojih zamisli je tudi ta, da bi vsak mlad človek, ki sodeluje v jamstvu za mlade eh, ali pa ki je brezposeln, da bi bil deležen nekega osnovnega usposabljanja, ki bo prilagojeno njegovim znanjem in pa eh, delovnemu mestu, ki ga pričakujejo. Ampak vsak mlad človek mora imeti priložnost in ustrezna urodja, da vstopi na digitalni trg. Tako da bom svoj generalni direktorat eh, pozval naj eh, prouči, kako bi lahko mladim dali vse možne priložnosti Eh, povezal se bom tudi s komisarji za eh, izobraževanje, za digitalno agendo in tako naprej in skupaj bomo razmislili o tem, kako mladim dati najboljše priložnosti v digitalnem svetu in gospodarstvu. To mora postati dobra priložnost za njih, ne pa samo neko obdobje negotovosti in pa visokih tveganj. Še pod vprašanje? No, vi ste predlagali drzen načrt eh, in to potrebujemo. Ampak ali predvidevate tudi nov eh, direktorat znotraj komisije, ki se bo ukvarjal z mladimi in otroki? To je prvo vprašanje. Potem pa še, kakšni so vaši konkretni načrti za to, da se eh, podpre neka schema usposobljenosti in veščin, ki jih mladi potrebujejo za vstop na trg dela, glede na poklic, ki si ga želijo. Eh, Naprimer, eh, tudi pri eh, mizarjih in obrtnikih bomo potrebovali digitalno znanje. Hvala. Mm, mm, podpredsedniki bodo organizirali delo komisije. Sam sem bil minister za zaposlovanje, ukvarjal sem se z eh, usposabljanjem, z veščinami, ki jih mladi potrebujejo. Sodeloval sem tudi eh, s komisarji, s komisarjem Skinasom naprimer in to bom počel eh, tudi še naprej. poklicno usposabljanje je pomembno usposabljanje. To ni samo druga možnost. Eh, mladi, ki ne uspejo priti na univerzo, potem eh, se lotijo poklicnega usposabljanja. Ampak to je ravno tako pomembno kot študij na univerzi. Zato moramo to vrstno usposabljanje tudi podpreti. Eh, ta komisija predvideva veliko dela na tem področju, na nacionalni ravni, na evropski ravni, pa tudi nad evropsko ravnjo se veliko dogaja na tem področju. Tam, kjer je um, poklicno usposabljanje močno, takrat, tam je brezposelnost med mladimi nizka. In treba je tudi digitalno dimenzijo prinesti v ta svet poklicnega usposabljanja. Oblikovati bomo morali tudi. Uh, nove oblike usposabljanja, ne samo klasične. Gospa Peter Hansen. Govorila bom dansko. Hvala, da ste prišli. Zdaj je čas podnebnih eh, sprememb in mi moramo način življenja spremeniti v bolj vzdržen način življenja, bolj trajnosten. Moja generacija eh, je usmerjena v prihodnost. Zagotoviti moramo pravičen prehod in pa to, da bodo evropejci imeli pravo podlago za življenje, za kakovostno življenje. Na Danskem imamo visoko stopno socialne zaščite in to pomeni, da ljudje lahko sodelujejo tudi pri vseživljenjskem učenju eh, in da imajo možnosti minimalni dohodek. Eh, o tem bo treba razmisliti in to ni isto kot minimalna plača. To bo zagotovilo evropskim delavcem, da bodo bolj porožni, da se bodo lažje prilagajali novi situaciji in da ne bodo v strahu pred revščino. Odgovor. No, to, kar ste na začetku uh, povedali, je res, povsem se strinjam s tem in tudi, ko berete politične smernice bodoče predsednice komisije, je jasno razvidno, da želimo v Evropi družbo blaginje, socialne pravičnosti in zato si bomo prizadevali. Naše zgodovinske izkušnje nam kažejo, da ko to ni več zagotovljeno, tudi evropejci lahko postanejo nori, lahko se jim zmeša in vsega. To je ključen del našega evropskega načina življenja in pa evropskega eh, socialnega modela. Kar se tiče minimalnega dohodka, v večini naših držav, mislim, da skoraj vseh, imamo neke vrste minimalni dohodek, ampak eh, ti se zelo razlikujejo. V nekaterih državah so precej nizki, v drugih precej visoki. Eh, lahko bi rekli, to je subsidijarnost. Ne, ampak nekaj skupnega interesa vendarle imamo. Treba je zagotoviti vsakemu evropskemu državljanu, da bo imel dostojno življenje. Čeprav eh, se ta človek mogoče ne more v, vključiti na trg dela, eh, potem potrebujemo tudi neke vrste kriterije, Eh, neke pragove, ki bodo ljudem omogočili dostojno življenje. Eh, minimalna plača ni ista kot minimalni dohodek in tudi ne more biti enaka v Luksemburgu, v Bolgariji ali kje drugi. Treba pa je upoštevati splošen eh, življenski standard, gospodarsko, finančno, proračunsko situacijo države. Eh, hkrati pa mora ta dohodek vsakemu evropskemu državljanu, ne glede na to, kje živi, zagotavljati dostojno življenje. Na tem bomo delali. Kateri instrument je za to primeren, o tem moramo pa še razmisliti. Mm, o tem bomo odločali v dialogu z državami članicami, pa tudi z vsemi organizacijami, ki se ukvarjajo z vključevanjem in revščino. Rad bi prisluhnil vsem. Hvala še dopolnilno vprašanje. No, vesela sem, da to slišim. Rada bi vas vprašala še nekaj. Kdaj boste sprejeli zavezo, da o tem spregovorite s komisarjem Dombrovskisom in pa s komisarjem Timmermansom? V prvih sto dnevih bi se to moralo zgoditi. Nisem dobro razumel vprašanje, ker se je tolmačenje začelo kasneje. No, zanima me, ali boste o tem vprašanju spregovorili tudi z Dombrovskisom in Timmermansom, zato da zagotovite ukrepe že v prvih stotih dneh delovanja komisije. No, v prvih stotih dneh gotovo eh, z delom ne bomo končali, eh, ampak eh, jasno pa je, da ljudje pričakujejo hitre signale. Vsesti se bo treba skupaj in razmisliti o tem, kateri so najboljši instrumenti, orodja in kakšna je vloga Evropske unije pri spodbujanju tega standarda minimalnega dohodka povsod po Evropi. To bo treba narediti hitro, ne bomo s tem čakali do konca mandata, ampak eh, se bomo hitro lotili dela. Moram pa še dodati, posvetovati se bo treba, zelo ustrajam pri posvetovanjih. Mi kot komisari ne vemo vsega, vsaj mislim si, da ne. Tako da se bo treba posvetovati s tistimi, ki stvari poznajo bolje od nas. Hvala, gospa Žame. Gospa predsednica, gospod eh, kandidat, eh, zaposlovanje je vsekakor pomembna tema za evropske državljane. Eh, vsekakor je nevarno verjeti v utopični model eh, neskončne rasti. In eh, gospod komisar, evropska politika varčevanja eh, vsekakor vpliva na ljudi, vpliva na trg dela, vpliva na uh, iskalce zaposlitve, na uh, upokojence in vodi tudi v zmanjšanje pravic delavcev in pa zmanjšanje njihovega dostojanstva. Uh, No, moje vprašanje pa je naslednje. Kdaj boste oblikovali gospodarstvo tako, da bo služilo ljudem in ne obratno? In, eh, torej, vse bi moralo biti usmerjeno v ljudi, ne pa v samo gospodarstvo in rast. Eh, predsednica je določila zgorno mejo in ta je, da je gospodarstvo v službi ljudi. To je pogoj. In vse, kar je v programu, eh, vse, kar je v smernicah, vodi k enemu cilju, namreč, da se ukrepi eh, socialno varstvo in pa stanje socialne pravičnosti v Evropi. Treba je eh, ponovno zagnati socialni napredek prilagoditi pa se je treba tudi gospodarstvu, ki se vse čas spreminja. Spreminja se gospodarsko okolje, globalizacija je tu. Ne smemo biti naivni v luči te globalizacije. In zato moramo tudi prispevati svoje ideje, svoje koncepte k razvoju te globalizacije. No, kar pa se tiče socialnega dumpinga, trenutna komisija je podala eh, nekaj zelo pomembnih predlogov naprimer, kar se tiče napotitve delavcev. To se še ne izvaja v celoti, zato ker eh, eh, se direktiva šele prenaša v nacionalno zakonodajo, ampak imamo pa načelo, nad katerim je treba bdeti in ki ga je treba tudi izvajati. To pa je ista plača za isto eh, delo na istem delovnem mestu imeli smo pogajanja o direktivi o napotitvi in eh, eh, tam smo se zelo trudili za to. Mislim, da v okviru te filozofije lahko nadaljujemo prihodne delo, kar se tiče eh, socialne pravičnosti. Imamo tudi instrument in sicer priporočilo za socialno vključenost za vse. Tukaj imamo tudi jamstvo za otroke, jamstvo za mlade in In vse to skupaj bo okrepilo uh, socialni položaj, na katerega bo Evropa lahko ponosna. Še dopolnilo vprašanje, gospa. E, mislim, da to, eh, da se dela na platformah in to, da je tega dela vse več, ni dober znak. E, Eh, poleg tega eh, je vse manj poklicnega zaposlovanja ali zanimanja za to področje. In zanima me, eh, kako je s plačami. Vi ste govorili tudi o socialnem dumpingu. Sama bi rekla, da so prostotrgovinski sporazumi nevarni na tem področju. Mislim, da lahko pride še do kakšne krize v prihodnosti, ki bi jo morali preprečiti. In Eh, mislim, da stvari ne delujejo dobro, zato ker Evropa nima podpore evropskih državljanov. No, omenil sem delo na platformah. Eh, vi ste omenili tudi Uber in nekaj primerov. Komisija je rekla, da bo delala na področju delavskih pravic, pogojev dela In tukaj bomo posebej imeli pred očmi tudi delavce na platformah. To bo treba hitro postoriti. Ne vem, ali bo to se zgodilo v prvih stotih dneh, ampak eh, zelo hitro bo treba ukrepati, ker je to gospodarstvo, ki se širi, nima samo slabih strani, ampak eh, treba pa je eh, stvari primerno urediti z socialnega vidika torej socialnega vidika ne smemo zapostavljati za tehnološki napredek in digitalizacijo. Mi želimo tudi investirati v to področje, eh, tudi iz držav članic dobivamo take informacije. Želimo torej vlagati v izobraževanje in usposabljanje mladih, predvsem poklicno usposabljanje, kot sem rekel, eh, tako imenovani vocational training. Na ta način bomo mladim omogočili, da bodo eh, našli dostojno plačana delovna mesta in da bodo imeli tudi ustrezno socialno varnost. Naslednja govornica, prosim. Gospa Rafalska. Hvala. Ena od prioritet eh, Nove Evropske komisije bo, da podpre razvoj MSP-jev in da podpre tudi mobilnost delavcev. To je zelo pomembno. Ampak v tem trenutku poteka delo eh, na reviziji uredbe, ki, ki eh, je pomembna za to področje. Te spremembe pa vključujejo tudi to, da naj bi se povečalo breme za delodajalce in da bi se povečala birokracija. Naprimer, sektor mednarodnega transporta ali pa oskrbe bi na ta način bila zelo prizadeta in zato me zanima, ali eh, predvidevate, da boste te določbe spremenili. Eh, Treba je pa povečati eh, konkurenčnost. Številne države, eh, Poljska, Slovaška in še nekatere druge, želijo te ideje zavrniti. Strinjam se, ko pravite, da so eh, majhna in srednja podjetja zelo pomembna. Pomembna so za gospodarstvo, za delovna mesta in za prihodnost. To so podjetja, ki ustvarjajo največ delovnih mest. Hkrati pa moramo zagotoviti, da so da bo vsak, ki bo delal, imel tudi ustrezne delovne pogoje. Ne glede na to, ali dela v majhnem podjetju ali v uh, multinacionalki. Vsak evropski delavec ima pravico do tega, da ima primerno plačo in pa ustrezne delovne pogoje. Delavcem je treba pomagati, podpreti MSP-je pri teh spremembah treba jih je pripraviti na nove vrste gospodarstva, na digitalno gospodarstvo, to je po mojem mnenju zelo pomembno. In prihodnosti MSP-jev ne moremo graditi na slabih delovnih pogojih in nizkih plačah. To ni prihodnost gospodarskega modela v Evropi. Strinjam se, da je vprašanje upravnega bremena zelo pomembno. Intenzivno se bomo ukvarjali s tem treba je tudi eh, nadzorovati to, da ne bodo eh, ta bremena eh, škodovala konkurenčnosti. Predsednica je rekla, da moramo biti previdni, ko uvajamo novo zakonodajo. Treba je res oceniti, ali novo zakonodajo potrebujemo ali ne. Ne moremo pa tudi reči, da gospodarstvo ne potrebuje nikakršnega okvira pri nadi tri uh, imamo okvir in ta je stvari olajšal. Zelo zaupam v naše nove digitalne uh, kapacitete. Uh, mislim, da bodo na ta način stvari za MSP-je postale uh, lažje. Imamo tudi sistem izmenjave informacij.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 Eh, ampak eh, družino se napada, se jo uničuje, eh, družina se tudi spreminja v Evropi in zanima me, kakšna je po vašem mnenju vloga družine v evropskih politikah. To ni evropska pristojnost, sicer s tem se strinjam. Na polskem mi menimo, da močna družina pomeni tudi močne starše. Well, Oziroma močna družina pomeni eh, močno državo. Hvala. No, o tem nihče ne dvomi. Močne družine predstavljajo močno družbo, ko govorimo o ravnotežju med državami. Eh, poklicnim in zasebnim življenjem je to treba upoštevati. Boj proti revščini je s tem povezan. In ko govorimo o tem, to pomeni tudi podporo za družine. Revščina med otroki je najprej revščina v družinah, torej revni otroci živijo v revnih družinah in zato je treba oblikovati politike ne samo za otroke, ampak politike, ki bodo pomagale celim družinam. Evropska unija ste rekli, da ne pomaga družinam, ampak jaz pa mislim, da socialni model v Evropi družinam pomaga, daje jim dobre socialne in ekonomske možnosti, daje jim tudi priložnost, da otroci hodijo v šolo in da so deležni dobre zdravstvene oskrbe. Mislim, da skrbimo tudi za enake možnosti za otroke. Torej, to je del družinske politike, ki jo eh, Evropa podpira. Družinske politike so sicer res eh, nacionalna pristojnost, ampak države morajo slediti, nacional, uprostite, eh, morajo slediti osnovnim načelom. Prosim, če upoštevate, da dopolnilo vprašanje samo dopolnjuje glavno vprašanje. Gospod Vilumsen. Hvala, govoril bom dansko. Gospod Šmit, v vaših pisnih odgovorih Evropskemu parlamentu ste rekli, da pobuda o minimalni plači mora spoštovati kompetence držav članic eh, in socialne partnerje ter tudi nacionalne tradicije. Ali nam lahko poveste, kakšno bo evropsko jamstvo in kako bo vsega, eh, evropska politika na tem področju spoštovala eh, oziroma upoštevala države, ki nimajo minimalne plače, ampak to določajo prek eh, kolektivnih pogodb. Če bo tako, eh, me zanima, kako boste to dosegli. No, govorili smo o ključnem pomenu kolektivnih pogodb in pogajanj. To je treba okrepiti povsod po Evropi. Tako da, eh, glede na to, da sem to rekel, da je moje mnenje tako, kako naj bi torej jaz potem ošibil sistem, ki temeli na kolektivnem pogajanju in ki je bil zelo uspešen v nekaterih državah. Eh, na ta način so se vzpostavile dobre plače, in pa tudi eh, določena stopna pravičnosti na trgu dela. Torej, ta okvir za minimalne plače nikakor ne bo ogrozil sistema, ki temeli na kolektivnem pogajanju in kolektivnih pogodbah v državah, kjer to deluje. Mi nikakor ne bomo prisilili teh držav, da njihov eh, star uh, in dobro delujoč sistem spremenijo. Mi nimamo nobenega namena, da bi določali evropsko minimalno plačo. Kako bi to lahko storili? Mi želimo samo ustvariti okvir in to še posebej v tistih državah, kjer eh, mogoče sistem kolektivnih pogodb ne obstaja. Torej, radi bi zagotovili to, da bodo minimalne plače vzpostavljene na transparenten in predvidljiv način. To je okvir, ki ga želimo oblikovati. To pa seveda ne bo prizadelo tradiciji in kulture kolektivnih pogajanj, kjer so eh, minimalne plače eh, že rezultat takih kolektivnih pogodb. Torej, ni nevarnosti za tak sistem, ki ga, po mojem mnenju, moramo ohraniti. Sam bi celo spodbudil druge države, da ga kopirajo, ampak to, to pač ni moja naloga. Še pod vprašanje. No, moje dodatno vprašanje je naslednje. Ali vas lahko vprašam, če se strinjate s tem, da uh, zakonski predlogi glede minimalnih plač uh, morajo imeti tudi izjemo za tiste države, ki imajo dobro stopno organizacije in kjer je eh, večina trga pokrita s kolektivnimi pogodbami. No, če želite to imenovati izjema, lahko to tako imenujete. Mislim, da sem stvari že jasno predstavil. Mi ne bomo motili takega sistema ali pa povzročali težav državam, kjer ta sistem deluje, eh, takrat, ko bomo uvajali minimalne plače. Ni treba popravljati tistega, kar že dobro deluje. To je jamstvo, ki vam ga lahko dam. Drugi krok vprašanj. Deset minut že zamujamo. Torej, prosim, da ste izjemno kratki. Drugi krok vprašanj bo začela gospa Fransen. Govorila bom nizozemsko, najlepša hvala, gospa predsedojoča. Gospod kandidat za komisarja, govorili ste že o digitalizaciji gospodarstva in o tem, da to ponuja priložnosti za zaposlene, pa tudi za samozaposlene. Na ta način eh, naj bi ustvarili nova delovna mesta, vendar pa ima digitalno gospodarstvo tudi eh, negativne posledice. Recimo odnosi med eh, delodajalci in delojemalci, eh, delo za določen čas eh, in tako naprej. Kako boste zagotovili dobre pogoje eh, za vse? ali ste pripravljeni razširiti eh, direktivo o napotenih delavcih tudi na digitalne platforme in kako nameravate izboljšati eh, delovne pogoje. Kot sem že dejal, moramo zagotoviti, da bomo sledili tehnološkemu razvoju. Socialna jamstva, ki smo jih eh, vzpostavili v Evropi, nikakor ne smejo postati žrtev eh, tehnološkega razvoja. V Združenem kraljestvu v Kaliforniji so sprejeli zakon za zaposlene na digitalnih platformah. In eh, dobro je, da je temu tako, kajti tam so pravzaprav izumili to digitalno eh, gospodarstvo. In zares moramo zapolniti to vrzel, ki se je porabila. In to komisija tudi počne eh, z direktivo o preglednih delovnih pogojih, z priporočili o eh, socialnem varstvu. Ta priporočila zajemajo tudi eh, samozaposlene in poskrbeti moramo za to, da bodo pravice zaposlenih v digitalnem gospodarstvu okrepljene, da bodo imeli enake socialne pravice kot vsi drugi zaposleni, da bodo imeli eh, tudi pravico do kolektivnih pogajanj. Zaposleni na teh platformah veljajo za samo zaposlene. In zagotoviti moramo enake pravice kot drugim. In zaradi tega. Nameravamo razviti obsežen pristop k delovnim pogojem eh, zaposlenih eh, na digitalnih platformah. Sodelovati nameravam z podpredsednico Vestager, pa tudi z komisarjem za industrijo. In mislim, da moramo organizirati veliko konferenco z vsemi deležniki. In eh, pripraviti moramo dobre pogoje za vse zaposlene. Gospa Francen, dopoljeno vprašanje. Hvala lepa. Nihče mi ne bo zameril, da kot Belgika opozorim tudi na to, da imamo visoka pričakovanja glede vašega dela. Nadaljevati morate z dobrim delom uh, Belgike, gospe Tyson. Naj spregovorim še o samozaposlenih. Evropski parlament se je pred kratkim z tem ukvarjal. Kako nameravate razvijati to temo? Eh, kako nameravate zagotoviti, da eh, pravice samozaposlenih ne bodo okrnjene? Nihče ne želi okrniti pravice samozaposlenih. Številni mladi želijo eh, biti samozaposleni in tega jim nikakor ne moremo preprečiti. Samozaposleni bi morali imeti enake socialne pravice kot drugi zaposleni. Kaj ti, če ne bomo zagotovili določeno stopno eh, socialnega varstva, bomo imeli velike pravice. Enako velja tudi, če ne bodo imeli zdravstvenega zavarovanja ali pa zavarovanja za primeren nesreč. E, to se dogaja recimo e, v primeru Uberja. Kaj se bi zgodilo, če pride do nesreče? E, seveda moramo podpreti samo zaposlene, če so si ti tudi izbrali to pot. Če pa si tega ne želijo, potem moramo situacijo izboljšati. Pa Vint, vaše vprašanje? Govorila bom dansko. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Zahvaljujem se gospodu Šmitu, da je prišel danes k nam. In zdaj nasedi več zraven mene. Varnost pri delu je pravzaprav vprašanje življenja in smrti. V eh, vašem pismu o nameri pa ni nobene zaveze, da nameravate izpolniti eh, delovne pogoje. Zato bi vam rada zastavila sledeče vprašanje v imenu skupine S in D. V prejšnjem obdobju je bil sprejet okrepljen okvir za varnost pri delu za obdobje 2014 do 2020. Ali bo ta komisija nadaljevala z delom na tem področju? Še prav posebej, ko gre za smrtne nesreče na delovnem mestu in ko gre za kancerogene snovi. Hvala lepa. ko pravite, da želite gospodarstvo, ki služi ljudem, si je potrebno zapomniti, da je najprej seveda potrebno zavarovati na delovnem mestu. Tisti, ki so na svojem delovnem mestu izpostavljeni zdravstvenemu tveganju ali pa celo smrtnim nesrečam, Si tega seveda ne zaslužijo in zato mora biti to naša prioriteta. Rekli ste, da je to tudi v mojem mandatu in uh, pogoji pri delu so nekako vključeni v moje pismo o nameri, ampak. To je deseto načelo stebra socialnih pravic in izvesti moramo stebr socialnih pravic. In če je potrebno, moramo sprejeti tudi zakonodajne ukrepe za izvedbo tega stebra socialnih pravic. Ne bi si znal predstavljati, da bi potem, ko se bo iztekel ukvir, dejali, ja, vse tega več ne potrebujemo jaz se bom vsekakor s tem ukvarjal, podal bom predloge kolegiju in ukvarjati se moramo tudi z eh, novimi eh, temami na tem področju. Eh, dejali ste, da gre tukaj tudi za kancerogene snovi in da imamo tudi zakonodajo za to področje. Mislim, da bomo lahko to direktivo kmalo predložili in začeli z zakonodajnim postopkom. Ogledati pa si moramo tudi druge nevarnosti recimo psihične težave. In socialni partnerji trenutno razpravljajo o digitalnem gospodarstvu in v to razpravo so vključili tudi vidik eh, delovnih pogojev. Kaj ti v novem digitalnem gospodarstvu so delovni pogoji zelo pomembno vprašanje, hkrati pa tudi eh, varnost pri delu. Dopolnilno vprašanje? Hvala lepa gospod Šmit, eh, zelo me veseli, da ste tako odgovorili. Glede na agencijo za varnost pri delu, naj bi vsak četrti delavec bil izpostavljen stresu na delovnem mestu. In zaradi tega naj eh, bi eh, se znižala tudi produktivnost, predvsem zaradi mišično-kostnih obolenj ali boste predložili nove ukrepe za izboljšanje pogojev dela, zato da bi se izognili nenehnemu stresu na delovnem mestu. Ja, kot sem dejal, eh, to eh, je pomembno eh, v prehodnih obdobjih v podjetjih, ko so ljudje res izpostavljeni velikemu stresu. Eh, in eh, razmišljajo celo o samomoru. Ampak eh, s tem se ne more ukvarjati zgolj komisija, temveč tudi delodajalci. In delodajalci morajo vedeti, da to ni dobro, ne le za delojemalce, ampak za celotno podjetje. Torej mislim, da moramo zares okrepiti ozaveščenost. no, uh, ukvarjati se moramo s stresom, z temi mišično-kostnimi obolenji in tako naprej. Ni uh, lahko sprejeti zakonodajo na to temo, kajti nekatere države so, prisluh, so poskušali, ampak niso uh, našle uh, dobrih rešitev. Tukaj ne gre za enoten pristop za vse. Ampak eh, najprej eh, se moramo zavedati, da to ni dobro za nikogar, ne za zaposlene, ne za eh, podjetja eh, in eh, seveda tudi ne za delodajalce. In poleg tega so eh, ti eh, ljudje odsotni z delovnega mesta, zato moramo sodelovati z. predstavniki zaposlenih in pa delodajalcev. Gospa Bruni, vaše vprašanje. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, eh, gospod Šmit. Prosti pretok zaposlenih je eden izmed najlepših dosežkov Evropske unije. Na ta način se krepi izmenjava med evropskimi narodi, poleg tega eh, se razvijajo eh, poklicne veščine, hkrati pa se krepi tudi svoboda na evropskem kontinentu. Vendar pa številni evropejci menijo, da določila na področju prostega pretoka vseb niso pravična in da prihaja do nepravične konkurence, do najlojalne konkurence. In eh, dve podjetji, ki upravljate isto delo v isti državi, lahko imata zelo eh, različne socialne prispevke oziroma eh, zelo različno plačilo za delo. Kako nameravate, za isto delo, kako nameravate odgovoriti na to? Dve minuti za odgovor. Prosti pretok vseb in prosti pretok storitev je eden izmed temeljev Evrope, kot ste že dejali. In če se to načelo ustrezno izvaja, če ne prihaja do socialnega dumpinga, to načelo zagotavlja možnosti za vse. Če pa pride do socialnega uh, dumpinga, uh, potem uh, zaidemo v težave. Dosegli smo velik napredek z direktivo o napotenih delavcih, ko gre za načelo enako plačilo za enako delo na enakem mestu oziroma na istem mestu. To direktivo moramo natančno izvajati, to je v interesu nas vseh, ne le tistih držav, ki delavce sprejemajo, ampak tudi tistih držav, eh, iz katerih delavci prihajajo oziroma so napoteni. Podpirati socialni dumping to ni v evropskem duhu in zaradi tega računam na urad za delo, da zagotovi, da bo ta sistem deloval, da bodo konkurenčni pogoji čim pravičnejši. V Evropi je vsega, sistem socialnega zavarovanja izjemno zapleten, kajti nimamo enotnega sistema socialnega zavarovanja. Vsaka država ima svoj sistem. In kadar je nekdo napoten preko meje za nekaj tednov, za nekaj mesecev, eh, ga ne moremo prisiliti, da se upiše v socialni sistem eh, neke druge države. In sistem pridobi pravice, ki jih mogoče nikoli ne bo užival. Torej, razmisliti moramo o tem, kako bi lahko izravnali socialno varstvo v primeru napotenih delavcev. Vendar pa bo komisija seveda analizirala to situacijo in proučila, ali prihaja do nelojalne konkurence eh, zaradi eh, sistema socialnega varstva. Gospa Bruni, hvala lepa, gospod Šmit. Dopolnilno vprašanje. Ali menite, eh, da eh, bi eh, lahko zatem odgovorili tudi na pomankanje določenih eh, veščin v številnih državah članicah? Naš cilj je gospodarska konvergenčnost, to je zelo pomembno, kajti ne moremo imeti solidarne Evrope, če bomo imeli velike razlike v gospodarskem razvoju. Potrebno pa je zagotoviti tudi socialno konvergenčnost, kajti obljuba Evrope je skupna blaginja. vsak uh, mora imeti ustrezne pogoje pri eh, delu, ne glede na to, kje dela. Poleg tega pa moramo zagotoviti tudi mobilnost za zaposlene. In danes 50 eh, milijonov evropejcev živi v drugih državah, ne v domovini in tam tudi delajo. In pomagajo tudi pri zapolnitvi vrzel in trgodelovne sile, ki se pojavljajo v različnih državah. Vendar pa prosti pretok eh, ne more eh, biti eh, prisilen, ampak prostovolen. Torej, moramo zagotoviti, da se bodo vsi zaposleni prostovoljno za to odločili, pa tudi države, ki zaposlene sprejemajo in tiste, ki jih v drugo državo napotijo, gospod Ferber kolega iz odbora Ekon. Hvala lepa. Poskušal bom govoriti nemško. Spoštovani gospod Šmit, v vašem pismu o nameri eh, ste govorili tudi o pozavarovanju za brezposelne. In eh, v vaši uvodni izjavi ste govorili o makroekonomskih stabilizatorjih. Zanima me, kako si predstavljate to pozavarovanje za brezposelne kako nameravate to zasnovati? Ne, da bi se zgodilo, da uh, bomo dali določene obljube, ki jih potem ne bomo mogli izpolniti. Najprej naj povem, da je vse skupaj odvisno od uh, situacije, kdaj eh, naj bi takšno pozavarovanje stopilo v valjavo v določenem primeru in to je potrebno natančno definirati. Kateri eh, gospodarski dogodki upravičujejo uporabo pozavarovanja? To so parametri, ki jih eh, moramo določiti skupaj. In v tem okviru je seveda potrebno zagotoviti tudi, da ne bo že prej prišlo do moralnega tveganja. Ne gre za to, da bo ta instrument povzročil moralno tveganje. Ampak eh, bo instrument le ukrepil moralno tveganje, ki pa je že tako ali tako obstajalo. Torej, potrebujemo dobro proračunsko politiko in vem, da se za to močno zauzemate. Potrebujemo pravila, ki jih eh, bodo države članice tudi spoštovale ne moremo dovoliti, da države članice pravil ne spoštujejo in eh, da potem pričakujejo, da bo nek instrument eh, rešil celotno situacijo. To ni namen nobenega instrumenta. Da pa lahko pride do pretresov v našem gospodarstvu, da eh, pogosto prihaja do asimetričnih šokov, to je del našega gospodarskega sistema in eh, boriti se moramo za oblažitev teh šokov. Eh, ne pa da zgolj skrbimo uh, za prehod z enega na drugi šok. Poskrbeti moramo za to, da takšen šok ne uniči gospodarstva in da imajo ljudje v tem gospodarstvu tudi možnost eh, do socialnega zavarovanja, tudi če se je država znašla v velikih težavah iz finančnih in pa proračunskih razlogov. In temu je namenjen ta instrument in eh, zelo optimističen sem, da bi lahko to tudi storili. Gospod Ferber, dopolnilno vprašanje, čisto konkretno. Če si ogledamo gospodarsko situacijo držav članic eh, Evropske unije v preteklih letih, v katerem primeru menite, eh, da bi bilo koristno, če bi imeli to pozavarovanje Navedite mi konkreten primer. Ja, imam nekaj konkretnih primerov, ampak ne vem, če bi bilo ravno pravično, da sedaj izpostavim konkreten primer. Ampak, če si ogledamo eh, zadnjo krizo, lahko vidimo, da razlog eh, za krizo pravzaprav ni bil primeren eh, proračunski primankljaj. Določene države so postale žrtve te krize, če tudi so imele presežek v proračunu, ko se je kriza začela. In veste, o katerih državah govorim, tudi o južnih državah. In eh, potem so postale žrtve te krize in prve žrtve v teh državah so postali mladi. Mladi, ki niso imeli eh, delovnih mest, ki so eh, bili odvisni od prispevka za brezposelne. In za te mlade smo tudi vzpostavili jamstvo za mlade. Prosim, se upravičujem, ampak eh, nobenega dodatnega dopolnilnega vprašanja, nobenih pripomp eh, v tem trenutku ne bom dovolila. Gospa Nina Džil, tudi iz odbora Ekon. Za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod Šmit. Opisali ste vlogo socialnega gospodarstva v boju proti revščini in v boju proti zmanjšanju neenakosti. Pozdravljam poudarek na socialnem gospodarstvu mislim, eh, da gre tukaj za alternativne podjetniške modele, hkrati pa tudi eh, za ključne socialne pravice. Ali lahko opišete potencial socialnega gospodarstva eh, v trenutni situaciji, glede na trenutne izzive na področju ulaga? In naj nadaljujem še za točko Markusa Ferberja. Eh, govorili ste o eh, pozavarovanju za brezposelne. Ali lahko to še nekoliko nadgradite? Kako nameravate pridobiti podporo držav članic, ki so doslej nasprotovali temu konceptu in kako boste zagotovili, da bo ta anticiklični stabilizacijski instrument eh, podprl države članice v obdobju krize, ne da bi to negativno pogojevalo situacijo v državah članicah. Najprej naj odgovorim na vprašanje o socialnem gospodarstvu. Mislim, da imamo v Evropi izjemno aktivno socialno gospodarstvo v naših regijah, na različnih območjih in to socialno gospodarstvo zagotavlja pomembne socialne eh, storitve, še prav posebej tistim, eh, ki eh, te storitve najbolj potrebujejo gre za zagotavljanje varstva uh, za otroke, nege za starejše in uh, to je zelo uh, pomembno. In ta sektor moramo ukrepiti, ne zaradi tega, ker zagotavlja dobre socialne storitve, ampak ker tudi aktivno ustvarja nova delovna mesta. na tem področju delovna mesta niso izginila v času krize, ampak eh, so bila eh, še na novo ustanovljena in to zares moramo uspodbujati, kar pa eh, zadeva ulaganja. To je zelo pomembna točka. Parlament je sprejel strateški načrt za ulaganja in v tem strateškem načrtu je tudi pravica dodelitve posojil socialnemu gospodarstvu in to je zelo pomembno. Eh, za eh, gospodarsko in pa socialno ulogo socialnega gospodarstva. In to pomeni, da se moramo osredotočiti tudi na eh, socialna ulaganja. Če želimo konkurenčno gospodarstvo, potrebujemo tudi stabilne socialne pogoje, kar pomeni, da potrebujemo socialna ulaganja v izobraževanje, v varstvo otrok in v nego in tako naprej. To je zelo pomembno za prihodnost. Potrebno je vlagati v socialne storitve in potem novo gospodarstvo. Mislim, da obstaja povezava z novim gospodarstvom, vendar pa mislim, da je potrebno upoštevati tudi načelo trajnosti in tukaj lahko socialno gospodarstvo igra pomembno vlogo. Kar pa zadeva schemo za brezposelnost, mislim, da si moramo močno prizadevati in da moramo odpraviti eh, zadržke, ki jih imajo določene države članice. Ne gre zgolj za model, ki bo ukrepil uh, moralno tveganje, ampak gre za model, ki bo koristil uh, vsem državam članicam. Še prav posebej pa je to pomembno za stabilno monetarno unijo. Gospa Gil, dodatno vprašanje. Ja, govorili ste o, impak, eh, o vplivu digitalizacije na delovnem mestu. 50 odstotkov delovnih mest eh, se bo v Evropi spremenilo. 61 milijonov eh, državljanov imamo eh, z zelo malo veščinami. Kako boste torej nadomestili? Kako boste torej zapolnili to vrzel, ki se razvija na tem območju in kako boste zagotovili enakost spolov, predvsem na digitalnem področju? ne bom govoril o 50 odstotkih, ampak eh, vpliv digitalnega gospodarstva bo zagotovo zelo eh, velik. Kar pa ne upoštevamo, so nova eh, delovna mesta, ki pa jih lahko zapolnimo le, če bodo ljudje imeli nove kvalifikacije, nove veščine in to je ključnega pomena. Za prihodnost. Zagotoviti moramo, da ne le, da bodo mladi imeli ustrezne kvalifikacije, ampak da bomo poskrbeli tudi eh, za dodatno izobraževanje tistih, ki so že zaposleni. In eh, pripraviti moramo zaposlene na to, da bodo lahko upravljali nova delovna mesta, če bodo njihova delovna mesta izginila. Zaradi tega moramo zagotoviti več sredstev eh, za pridobitev novih kvalifikacij. To je eh, pomembno tudi eh, v priporočilih za posamezne države in to je bilo že vključeno. Torej, eh, vlagati moramo več v državljane. Imamo agendo za veščine in mislim, da jo je potrebno še okrepiti. Najlepša hvala, da ste odgovorili na dopolnilno vprašanje, ki pravzaprav ni bilo dopolnilno vprašanje, ampak novo vprašanje. prosila bi vas, da se držite časa, ki vam je na voljo, kajti močno uh, zaostajamo, uh, torej, oziroma zamujamo. Torej, ne pozabite, da lahko vprašanje traja le eno minuto. Mogoče bi se bolj osredotočili na vprašanja in manj na pripombe. Gospod Satori. Ja, gospa predsedujoča, mislim, da se vsi strinjamo, eh, da so pomembne pravice zaposlenih in pa, da je pomemben socialni steber in na ta način moramo zaščititi vse vendar pa se je temu mogoče izogniti tudi eh, z eh, uporabo eh, samostojno zaposlenih, z prekarnimi delovnimi mesti, z nespoštovanjem sistemov varnosti pri delu, z nespoštovanjem socialnega varstva. Zaradi tega prihaja do nesreč, do kriz in to ustvarja začaren krok in zaradi tega se ne spoštuje stebr socialnih pravic. Gospod komisar, ali mi lahko odgovorite na dve vprašanji? Ali boste predlagali zakonodajo za okrepitev uh, pravic zaposlenih povsod po Evropski uniji in ali boste okrepili odgovornost uh, podjetij, uh, ko gre za celotno uh, proizvodno verigo? Uh, Eh, ali boste zagotovili, da bodo pravice delavcev na prvem mestu in da bodo podjetja spoštovala zakonodajo? Eh, Natančno ne odgovorim na prvo vprašanje, na neustrezno obravnavo zaposlenih. Prva direktiva o napotenih delavcih je jasno uh, določila tudi uh, odgovornost uh, za uh, tiste, uh, Eh, ki so eh, podrejeni. In tudi urad za delo mora slediti primerom, kjer se eh, zdi, da prihaja do nespoštovanja teh pravic ali pa ker niso spoštovane pravice eh, napotenih delavcev, eh, ko gre recimo za slamnata podjetja eh, in podobno. Vendar pa to zahteva tudi izvajanje pravil, ki že obstajajo. Kar zadeva kakovostno delo. Zavedati se moramo, da konkurenca ne more biti temelj našega gospodarskega sistema. In mislim, da se tega počasi zavedamo. In mislim, da bomo kmalo ugotovili, katere so prednosti pravega socialnega gospodarstva z ustreznimi pravicami, z kolektivnimi pogajanji. In to moramo spodbujati, socialne pravice za vse. Govorili ste o zaposlenih eh, v digitalnem gospodarstvu, govorili ste o napotenih delavcih, eh, ki, eh, za katere morajo veljati stroga pravila, pa tudi strok nadzor moramo vzpostaviti. Torej, obstajajo različni izzivi, ampak vsakič si moramo zastaviti tudi vprašanje, kako se bomo učinkovito borili proti tem izzivom. Eh, vemo, eh, da eh, veliko krat podjetja spostavljajo pogoje, v katerih potem je vedno več samo zaposlenih, ki se za to niso odločili prostovoljno. Dopolnilno vprašanje. Gospod komisar. V eh, primeru napotenih delavcev je nadzor eh, izvajanje pravil v nacionalni pristojnosti. Ali ne želite, eh, da bi imeli evropski organ na tem področju? Potem se ne moremo zanašati zgolj na države članice. Ali ne bi bilo bolje, da imamo organ na evropski ravni? Mislim, da gre v Evropi nadzor, zme, eh, napredek zmeraj postopoma. In najprej bo organ za delo eh, zagotovil eh, zgolj okvir za delovanje, kajti zato so pristojne države članice, zato so odgovorni socialni partnerji, Evropska unija in tako naprej. Torej, lahko organ seveda organizira inšpekcije na terenu, če menijo, da eh, obstaja sum eh, za eh, neustrezno ravnanje oziroma za nespoštovanje pravil. Ampak povsem jasno sem povedal tudi, da države članice potrebujejo tudi ustrezna sredstva. Vsi se pritožujejo glede socialnega dumpinga uh, in govorim tudi o državi, ki jo zelo dobro poznam. Stroški inšpekcij se niso eh, povišali, eh, pa tudi ne zmanjšali. Vse skupaj je povezano. Ne moremo govoriti o socialnem dumpingu, hkrati pa ne imeti instrumentov za nadzor. Evropska unija mora poskrbeti za sodelovanje. Ali naj bi Evropa sama igrala vlogo nadzornega organa, to pa ne vem. Hvala lepa. Naslednje vprašanje bo postavila gospa Lici. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, govorila bom italijansko. V svojem prispevku želim opozoriti na teme, ki so povezane z mobilnostjo na mejah. E, čezmejno delo, koordinacija sistemov socialnega zavarovanja in e, prenos e, sedežev podjetij znotraj držav članic Evropske unije, vse to so pomembne teme. Če se najprej osredotočim na prvo temo. Marca predlagano besedilo ni dobilo kvalificirane večine v svetu zaradi nasprotovanja določenih držav članic, med njimi je bil tudi Luksemburg kako nameravate uskladiti nacionalne interese svoje države z eh, pristopom eh, oziroma z enotnim pristopom za vse. Gre za koordinacijo sistemov socialnega zavarovanja, potem pa eh, fenomen selitve podjetij znotraj držav članic, mobilnost zaposlenih. Vse skupaj lahko vodi v zelo nevaren socialni dumping, kot smo že slišali ali boste podprli novo industrijsko politiko, ki eh, bo omejila eh, to preselitev podjetij in pa socialni dumping. <clears throat> Glede prvega vprašanja 883, tu ni bilo kvalificirane večine, ampak ni bil Luksemburg tisti, ki je uh, manjkal, glede na to, kako uh, majhn, malo prispeva k kvalificirani večini. Sam sem eh, kandidat eh, za komisarja, nisem luksemboržan, eh, ki bi si prizadeval za to, da bi postal evropski komisar. Za vsakega komisarja šteje skupen interes, evropski interes. Glede tega naj vas ne skrbi. Upam, da bomo zahvaljujoč Evropskemu parlamentu, našli dobro rešitev za 883, rešitev, ki bo uravnotežena in ki bo vključevala vse te pomembne vidike, ki omogočajo pravično mobilnost in ustrezno varstvo vseh eh, zaposlenih, eh, ki jih eh, socialno varstvo zadeva. Glede socialnega dumpinga, eh, komisija je sprejela celo vrsto ukrepov, govorili smo že o direktivi o napotenih delavcih, sedaj pa je treba to direktivo tudi primerno uresničiti. Namen ni, da bi eh, vsakič znova izumljali nove zakonodajne instrumente. Pomembno je to, da rigorozno eh, uporabljamo pravila, ki jih imamo. Če pa se pojavijo nove situacije socialnega dumpinga, pa se je treba eh, odzvati na to hitro in s prilagojenimi ukrepi. Mislim, da imamo na voljo vrsto instrumentov, ki jih je treba izvrševati in ponavljam, Evropski, Evropska agencija za delo je instrument ki mora biti učinkovit. Hvala lepa, še dopolnilno vprašanje. Eh, Socialni dumping, nelojalna konkurenca. Obstajajo razlike recimo med Italijo in pa sosednjimi državami. In pogosto je to povezano z znižanjem eh, pravic eh, zaposlenih. Eh, poleg tega pa je to povezano tudi z eh, spremembami. Glede na politični projekt Unsole von der Leyen, me zanima, kako nameravate eh, uskladiti politike zaposlovanja v državah članicah, kajti obstajajo velike razlike pri stroških dela, kar vodi v preselitev podjetij in v nelojalno konkurenco. Hvala lepa za odgovore že vnaprej. Mislim, da ste v vprašanju že nakazali, kaj je treba storiti. Naša ambicija je, da se aktivira, da se okrepi socialno konvergenčnost. Kot sem že povedal, ne moremo graditi Evrope, ki bo dinamična, konkurenčna, eh, če se to počne eh, eh, na modelu najniže plače. To je model, ki nikoli ne bo uspešen, kajti vedno bomo našli še regije v tem svetu, kjer bodo plače še niže. Ko pa govorimo o okviru minimalne plače, pa to pomeni, da si prizadevamo za določeno konvergenčnost plač v Evropi in konvergenčnost ne pomeni identičnost. To ne pomeni, da bo plača v Romuniji ali v Bolgariji eh, identična tisti v Luksemburgu ali v Franciji. Eh, moramo delati na konvergenčnosti in če bomo delali na tem okviru minimalne plače, potem bo to imelo učinek ne samo na minimalno plačo, temveč na vse plače in na ta način se bomo lahko tudi borili proti socialnemu dumpingu. Gospa Sidlo. Gospa predsedujoča, gospod komisar, med vašimi odgovornostmi uh, najdemo tudi jamstvo za otroke. Naša prednostna naloga mora biti boj proti revščini in zahvaljujoč ukrepom, ki smo jih mi sprejeli uh, na Polskem, smo za 50 odstotkov znižali revščino. V vaših odgovorih pravite, da če želimo izboljšati situacijo za otroke, je treba izboljšati situacijo družin. Moje vprašanje pri tem pa je naslednje. Ali to pomeni, eh, da se eh, naprimer tudi eh, družinam otroke oduzame, da to naredi socialna služba brez kakršne koli obrazložitve, naprimer kot to počne Jugendamt. Evropski parlament je sprejel rezolucijo, v zadnjem zakonodajnem obdobju, ampak komisija se s tem ni želela ukvarjati. Ali se boste tega lotili vi? Ampak zakaj je komisija to zavrnila? To je zelo preprosto. To ni pristojnosti Evropske unije. To je v pristojnosti držav članic. Ne morem se izraziti glede tega ali onega primera v nekaterih primerjih je v interesu otroka, da ne ostane starši. To so specifični primeri in prav gotovo ne bomo o tem odločali v Bruslju, kateri otrok v kakšnih pogojih uh, mora biti uh, podvržen takšnim ukrepom. To so pristojnosti držav članic in pristojnih organov znotraj držav članic. Kar se tiče jamstva za otroke, uh, in to ste povedali, to se nanaša na vse dejavnosti, ki gredo v smeri enakih možnosti za otroke in vse takšne ukrepe je treba pozdraviti in jim tu, jih tudi dati za zgled tistim, ki bi temu zgledu bili pripravljeni slediti. Imate še dopolnilno vprašanje? Ja, prav gotovo tu govorimo o odgovornosti držav članic. Ali eh, zato ne menite, da bi morali vzpostaviti sodelovanje med državami članicami? Evropejci, ki se eh, obračajo na komisijo in Evropski parlament za pomoč, so evropski državljani, in ti ne želijo biti obravnavani kot drugorazredni državljani? Ali ne menite, da bi se komisija in parlament morala tega vprašanja lotiti? In komisija bi morala eh, na tem delati tudi z državami članicami. Še enkrat ponavljam, to ni v pristojnosti komisije. Komisija ne more neposredno posegati. Če prihaja do uh, eh, situacij med državami članicami, potem je, se tu pojavlja vprašanje družinskega prava, ki se uporablja v eni ali drugi državi takšnem primeru eh, si lahko pogledamo, kako lahko takšno eh, situacijo rešimo. Živimo namreč v svetu, kjer imamo veliko takšnih eh, družin z starši iz različnih držav in v tem primeru je treba pogledati, kako se uporablja pravo enih in drugih v interesu otroka. Interes otroka je tu v ospredju. Vsi smo ratificirali konvencijo o pravicah otrok in to je treba spoštovati gospod Sinkropolopoulos. Spoštovani kandidat, Evropska mreža za, za internetne povezave se opravičujem, Evropska mreža za uh, migracije je uh, sprejela uh, načrt uh, 2020 uh, za dostop uh, za invalidne osebe, vključno z ukrepi za dostopnost, za enako obravnavo in tako dalje. To vključuje tudi uh, prevoz uh, od doma na delovno mesto, usposabljanje in pa seveda dostop na delovna mesta. Pred nedavnim smo eh, sprejeli eh, zakon o dostopnosti, to je napredek in to pomaga eh, tudi invalidnim osebam v njihovem poklicnem življenju. Jasno pa je, da naše uh, politike zaposlovanja se morajo veliko bolj osredotočiti na uh, tako imenovane ranljive populacije. Če si pogledamo številke, potem vidimo, da ljudje, ki so invalidi, imajo največ težav oziroma so med tistimi, ki imajo največ težav na trgu dela. Prvič, zato ker pogosto nimajo veščin, In zakaj nimajo veščin? Zato, ker že sistem izobraževanja ni prilagojen invalidom. To pomeni, da nimajo niti možnosti, da bi prejeli uh, izobraževanje, kajti izobraževalni sistemi jim niso prilagojeni. In zato moramo tudi na tej ravni zagotoviti, da ne bo prišlo do diskriminacije. Nediskriminacija je en od temeljnih načel. In drugič moramo zagotoviti, da invalidne osebe imajo na volje, voljo enake možnosti na trgu dela. In temu moramo nameniti več sredstev, več eh, možnosti za to, da eh, lahko vključimo vse kategorije oseb, zlasti tiste, ki imajo največ težav na trgu dela, med njimi eh, tudi invalidne osebe. To je eh, cilj našega eh, prizadevanja za vključujočo družbo in zato bi želel, da bi bil to en od naših glavnih ciljev za prihodne leto, da damo vsem priložnost, vključno z invalidi. In nove tehnologije nam tu lahko pomagajo, nove tehnologije so prava pot. V tem primeru pa moramo ljudem pomagati, da pridobijo eh, primerna digitalna znanja in veščine in prepričan sem, da lahko eh, precej zmanjšamo te vrzeli. Še dopolnilno vprašanje. Ali menite, da socialna odgovornost podjetij je lahko primerno orodje za to, z ukrepi, ki bi spodbujali podjetja, da bi takšne uh, ukrepe uh, sprejeli? In hvala za vaš odgovor uh, ja, verjamem v socialno odgovornost. Istočasno pa ne pričakujem vsega. To pomeni, da je treba uvesti tudi pravila in uh, zahtevati od um, zaposlovalcev, da ta pravila spoštujejo. Naprimer, v nekaterih državah imamo uh, pravilo enega odstotka ali pet odstotkov uh, Spravi, da mora vsako podjetje eh, zaposliti en odstotek ali pet odstotkov invalidov. To so pravila in ta pravila je treba spoštovati. Istočasno pa potrebujemo tudi vizijo vključujoče družbe, ki daje iste možnosti vsem. Ko sem bil še minister za delo, sem videl več primerov, ki kažejo na to, da ni nobene razlike med. Uh, invalidi in neinvalidi. Invalidi so pogosto bolj produktivni, zato ker so bolj motivirani. Ja, spodbujajmo podjetnike, spodbujajmo podjetja, ampak istočasno pa jih je treba tudi malce uh, potisniti v pravo smer z pravimi instrumenti. Hvala lepa, gospod, gospa Al-Sahlani. Bom govorila švedsko. Hvala lepa, gospod, gospod predsedujoča, hvala lepa, gospod Šmit, tako za vaša ustna kot pisna vprašanja in odgovore. Želim vam veliko sreče, mislim, da jo boste potrebovali. V členu 45 pogodbe vidimo, da mora Evropska unija eh, spoštovati enakost držav članic in pa tudi nacionalne tradicije držav članic. In to mora komisija zagotoviti svojimi pravili o subsidijarnosti. Zakaj postavljamo to vprašanje v zvezi z našimi tradicijami, tradicijami uh, kolektivnih pogajanj na severu? Sedaj bom postavila vprašanje, kako želite konkretno zajamčiti spoštovanje uh, nacionalnih razlik in pa avtonomijo partnerjev pri uh, kolektivnih pogajanjih? <laughs> Lahko samo ponavljam to, kar sem že povedal. Res sem, eh, obožujem subsidijarnost in lahko povem, da obožujem tudi socialne sisteme, ki temelijo na močnem socialnem dialogu, na močnih socialnih partnerstvih. In povsem absurdno bi bilo, če bi posegali v ta sistem ali ga poskušali spremeniti. Lahko vam povem samo to če predlagamo besedilo eh, o minimalni plači, pomeni, da bomo eh, dali vsa jamstva sistemom, ki temelijo na eh, kolektivnih pogajanjih. Ne morem vam povedati več. To jamstvo vam dajem. Pogovarjam se s kolegi v komisiji, ki so zelo eh, občutljivi glede tega. Govoril bom tudi z Evropskim parlamentom in z vsemi, ki eh, so zelo občutljivi glede tega vprašanja nekateri med vami ste to že omenili in prav tako bom obiskal tudi te države, vključno Švedsko, pa tudi druge države in pogovarjal se bom tudi z vladami in socialnimi partnerji, zato da bom zagotovil, da absolutno uh, ohranimo ta sistem, uh, na katerega ste tako močno navezani. Še dopolnilno vprašanje? Hvala lepa za ta odgovor. Ja, res je, da uh, smo morda malce, um, malce občutljivi, kot pravite, ampak uh, morate razumeti tudi to, da je to model, uh, ki je pri nas uh, ukoreninjen v zgodovini, v kulturi. To je za nas zelo pomembno. Vidimo tudi, da smo priča. Uh, pravni situaciji eh, v naši državi, ki je eh, drugačna od drugih držav. In eh, zanima me, kako nameravate socialni dialog spodbujati v drugih državah. Hvala. Eno minuto imate za odgovor. Glede tega vprašanja. Dobro. Ko govorimo o okviru, pravnem okviru, ki bo urejal minimalne plače, si ne morem predstavljati, da se ne bi pogovarjali s socialnimi partnerji. Tega si ne morem predstavljati. In ne samo na evropski ravni. Pogovarjali se bomo tudi s socialnimi partnerji v državah članicah, zlasti tistih, ki so, ki so zelo občutljive na ta vprašanja, kot ste pravkar povedali treba se bo pogovarjati z vsemi, pojasniti, kaj želimo uh, vzpostaviti in v vsakem primeru želimo ohraniti te sisteme. Naš namen ni, da se eh, spreminja ali posega v ta sistem, ki dobro deluje. Res želim, da ste glede tega povsem mirni, uh, To ni moj namen in nikoli ne bo. Hvala lepa. Gospod eh, Paten ima besedo. Ali se komisij, eh, komisar strinja s tem, da eh, je Evropska unija institucionalno rasistična glede zaposlovanja? Niste pripravili nobenega Eh, nobenega načrta za 15 milijonov evropskih državljanov, ki prihajajo iz eh, etičnih eh, manjšin in ki so žrtve diskriminacije. V nekaterih državah imamo 76 odstotkov ljudi, ki so brezposelni iz teh iz teh manjšin v primerjavi z osmimi odstotki, ki, ki ki veljajo za uh, druge uh, državljane. Tudi v Belgiji imamo statistike, ki uh, pokažejo na podobno situacijo. Moto Evrope je enotni v raznolikosti, ampak to velja, da smo uh, enotni v raznolikosti samo, če smo beli. In uh, tu uh, so tudi evropske inštitucije uh, v tej uh, situaciji. Uh, če komisija eh, sama tega ne eh, rešuje, potem ne vem, kako lahko to pričakujemo od držav. Ali se strinjate, da je Evropska unija institucionalno rasistična? Nediskriminacija je temeljno načelo Evropske unije. Ampak nisem pa naiven. Nisem naiven. Vem, da imamo ranljive populacije ki trpijo tudi na trgu dela. In ni dovolj, da imamo samo dobra načela, potrebujemo tudi prave instrumente, da, te, da ta načela uresničimo in to povsod, vključno v naših institucijah, povsod. To je tudi nekaj, kar je značilno za Evropo in eh, moramo delati na tem. To, kar sem povedal o drugih eh, ranljivih populacijah, velja tudi za eh, ljudi, ki prihajajo od drugot. Prav gotovo se bom boril za to in prizadeval za to, da to načelo nediskriminacije se uporablja v vseh eh, situacijah, vseh situacijah. In to velja za države članice, pa tudi za podjetja. In veliko inteligentnih podjetij je že razumelo, da je raznolikost eh, veliko bogatstvo. Te moramo spodbujati in slediti njihovemu zgledu. Gospod Batten? Ne, gospod Šmit, eh, temu ne verjamem. Uh, 20 let že imamo zakonodajo proti diskriminaciji eh, in um, Evropska unija še vedno ostaja eh, slepa glede baru. Nimate nobenih načrtov za to, vse čas govorite o tem, obljubljate konkretne ukrepe, ampak eh, ne razumem, zakaj ne morete takoj počistiti pred svojim pragom nimate, eh, no, tu nimate nobenih deležnikov, nobenih pogajanj, to lahko naredite takoj v, na svojem oddelku. Nimam nobenih težav s tem, res ne. Dajte mi priložnost, saj nisem še komisar, samo kandidat za komisarja sem. Ampak ne, diskriminacija je visoko na naši agendi. In to je zelo pomembno tudi za vso komisijo in zlasti za predsednico komisije. Vsi bomo delali na tem. Ni pa preprostih uh, rešitev, zelo lahko je obtoževati, ni pa lahko najti rešitev. Ja, vi govorite o situaciji pred 20 leti, zato nisem odgovoren. Morda bom odgovoren za prihodnost in čez pet let eh, boste lahko ocenili situacijo. Gospod Pizarro. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa, gospod Šmit, za vaše podrobne odgovore. Prišlo je do nekaterih pozitivnih sprememb leta 2007, ampak še vedno imamo 130 milijonov ljudi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti oziroma tveganju socialne izključenosti. In to je za nas nesprejemljivo. Ali vi, eh, kandidat za komisarja, ali se lahko zavežete, da boste pripravili evropsko strategijo za boj proti revščini? Načrt, eh, ki bo eh, okrepil delavce, ki bo zagotovil enakost pravic, enakost med spoloma in ki se bo lotil problemov brezposelnosti mladih, zlasti dolgotrajne brezposelnosti mladi, tu, se, tu so številke zelo visoke. Hvala. Ja, imamo ambiciozen cilj. 20 milijonov manj eh, brezposelnih, ampak eh, tega cilja nismo dosegli. Rezultati so se izboljšali eh, lani, ampak nismo pa dosegli ciljev, ki smo se jih zadali leta 2010. Veliko govorimo o revščini in težko je sprejeti, da v najbogatejšem delu sveta eh, imamo takšno revščino. En od petih ljudi živi v revščini, pogosto v hudi revščini. Potrebujemo učinkovite eh, vire, ustrezna sredstva za boj proti tej situaciji potrebujemo tudi dobro strategijo, da to uresničimo. To je v interesu vseh, to sem že povedal, to je v interesu vseh držav članic in v interesu Unije. Zato moramo uporabiti najprej evropske vire, vsaj 25 odstotkov uh, sredstev uh, naj bi šlo za boj za vključevanje, boj proti eh, revščini, parlament bi želel več, ampak bomo videli. Govorimo o otrokih. Otroci so zelo pomembni in jamstvo za otroke je eh, tu eh, zelo pomembno. In tega jamstva ne moremo ločiti od preostale strategije boja proti revščini. Ja, mladi, prav tako to velja za mlade. Mladi pogosto nimajo dovolj veščin in zato se moramo osredotočiti na te kategorije, tudi na ljudi, ki so drugače ranljivi, ki so invalidi, naprimer, ki uh, nimajo uh, dela, ki uh, se tako znajdejo v revščini, na to uh, samski starši, ki so prav tako izpostavljeni tveganju revščine. Potrebujemo vse obsegajočo strategijo, uh, prave, prava sredstva ESF, to smo se že odločili, uh, in jasne smernice tudi v. Uh, priporočilah eh, specifičnih za posamezne države. Eh, to je način, kako lahko to storimo. Tu nimamo ene rešitve za vse, moramo se prilagoditi regionalnim, eh, lokalnim okoliščinam, imamo razlike med revščino na podeželju, v mestih in tako dalje. In to je treba upoštevati in moramo spodbujati države članice, da so del te strategije, kaj ti države članice bodo tu igrale pomembno vlogo. Gospod Pizarov? Hvala lepa, gospod Šmit. Če se želimo boriti proti revščini, se moramo vrniti na vprašanje minimalnega dohodka in zanima me, ali ste eh, zavezani eh, Evropski direktivi o eh, dostojnem minimalnem dohodku, s katerim bomo zagotovili socialno varstvo v vseh državah članicah. Ne, ne bom se sedaj zavezal uh, specifičnemu instrumentu. To bo lahko direktiva, to bo lahko uh, nek drug instrument. To sedaj ni vprašanje. Glavno vprašanje zdaj je to, da najdemo za vsako državo članico um, pravo raven minimalnega dohodka. Minimalni dohodek je nujen instrument nepogrešljiv instrument. V naših državah imamo velike težave s tem v zvezi. Ne bom šel v podrobnosti. Ampak to je samo del uh, splošne strategije, ki vključuje zaposlovanje, veščine, uh, izobraževanje. Um, na to um, stanovanja. To je ključno. Če ljudje nimajo stanovanj, če nimajo strehe nad glavo, potem ne bodo išli iz revščine. Walsh, gospa Walsh, vaše vprašanje. Hvala, gospa predsednica. Spoštovani komisar, naj se navežem na prejšnje vprašanje. Eh, vi ste omenili vlogo, ki jo moramo vsi odigrati pri podpori državljanom in pa njihovemu mentalnemu zdravju. Uh, Vsak šesti državljan v Evropi ima težave z duševnim zdravjem in to povzroča visoke stroške, več kot 4 odstotke našega BDP-ja. Stopna zaposlenosti je med to populacijo bistveno nižja in mi moramo zagotoviti, da bomo imeli ustrezne politike, eh, eh, ki bodo dostopne vsem, eh, ne samo tukaj v Evropi. Evropski komisiji in parlamentu. Ali imate kakšne načrte za razvoj politike za duševno zdravje na delovnem mestu? Hvala. To je povezano z mm, celotno politiko in pristopom do ljudi z invalidnostjo. Duševno zdravje predstavlja del tega in Mislim, da bomo morali najti scheme, ko bodo ti ljudje lahko delali. Mogoče lahko delajo, pa ne morejo delati na vseh delovnih mestih ali pa za polni delovni čas. Tako da potrebujemo progresivno vključevanje teh ljudi na delovna mesta. Podjetja, ki to počnejo, morajo biti deležna ustrezne podpore. Potrebujemo eno tako splošno strategijo. Ko sem bil ministr za delo, sem sodeloval z ministrom za zdravje in pa eh, z ministrom za družine in socialne zadeve. In eh, tukaj moramo zagotoviti ustrezno svetovanje za podjetja in pa podporo. Moramo se zavezati k močnim socialnim zavezam, da bomo na delovno mesto pomagali tudi ljudem z duševnimi težavami. Eh, socialno gospodarstvo je tak sektor, eh, kjer bi ti ljudje lahko bili vključeni. Eh, mogoče imajo ti ljudje težave v nekaterih podjetjih, lahko pa bi v drugačnem okolju dobro delali, tako da je socialno gospodarstvo tudi mogoče lahko odgovor na ta problem. Še dopolnilo vprašanje. Digitalizacija eh, je včasih v nasprotju z vzorci dela in to potem privede ljudi tudi do izgorelosti. Ali bo ena od vaših prioritet eh, tudi akcijski načrt eh, za mentalno zdravje, kjer se posebej osredotočamo tudi na težave pri delu? Tukaj se bom povezal z ministrom oziroma z komisarjem za zdravje. Vsekakor pa je to področje, ki ga moramo upoštevati, kjer je treba delati naprej, ne moremo se kar ustaviti. To si bom vsekakor pogledal in skupaj s komisarjem za zdravje bova potem uh, skupaj ukrepala. Socialni partnerji morajo tudi biti vključeni v razpravo o duševnih težavah na delovnem mestu, kot ste vi omenili, naprimer izgorelost in pa stres. Mislim, da moramo tudi prilagoditi naše znanje o tem in več narediti na preventivi. Pri številnih eh, od teh vprašanj je eh, že zelo pozno, ko se ta stvar odkrije in ko jo začnemo zdraviti. Mislim, da bi potrebovali boljše politike za preventivo ko ljudje začutijo, um, da se težave začenjajo, takrat je treba ukrepati, ne pa čakati, da se ta problem razvije. In mislim, da moramo ta pristop vključiti tudi v uh, našo celovito politiko na tem področju, torej preventiva. Hvala. Gospa Šajbi, pozdravljeni gospod uh, kandidat za komisarja. Eh, vesela sem, da ste govorili tudi o platformnem delu, o Uberju naprimer. Eh, veliko je takih zaposlenih, ki se jih obravnava kot samo zaposlene, zato da se podjetja izognejo svojim dolžnostim. In eh, ta podjetja so potem podvržena platformam, ki z njimi upravljajo, ki jih lahko tudi sankcionirajo. In uh, tukaj imamo tri kriterije, ki jih je opredelilo tudi Evropsko sodišče. E, namreč ti kriteriji e, opredeljujejo zaposlenega delavca. E, to pa ni bilo vse vključeno v direktivo o transparentnem in predvidljivem delu. Imamo platforme, ki pravijo, e, dobro, direktiva je v redu, e, ampak to nas ne zadeva. Uh, eh, naprimer, eh, vozniki, dostavljavci hrane na kolesih, uh, to so ljudje, ki delajo po vseh mestih v Evropi, ampak platforme pravijo, da oni niso delavci, ampak partneri. Mislim, da bi na nje morali gledati kot na zaposlene delavce. Poleg tega ste omenili tudi socialno konferenco na to temo. Zanima me, o čem bo ta govorila in ali boste eh, lahko sprejeli posebno direktivo prav za eh, delo na platformah. Ja, eh, sam sem tudi spremljal situacijo, tudi eno oddajo na to temo sem pogledal na francoski televiziji in sicer je šlo za delavce na platformah. Eh, ta oddaja mi je odprla oči, zato ker tega dela prej nisem tako dobro poznal. Eh, moja naloga je tudi, da eh, delam na delovnih pogojih za ljudi, ki so zaposleni na platformah. Torej, upošteval bom vse te vidike, ki ste jih vi omenili in to bo treba urediti. Zdaj imamo tudi sodbo sodišča o pogojih, eh, ko delavec ni samo zaposlen, ampak eh, zaposlen in eh, ne smemo prepustiti sodiščem, tudi na Evropskemu sodišču, da ureja to vprašanje. Mi se moramo tega lotiti. Imamo tudi statut neodvisnih delavcev, ki je In neodvisni delavci oziroma samozaposleni so drugačni eh, zaposleni kot ljudje, ki veljajo za zaposlene delavce. Torej, delo na platformah bomo vsekakor vzeli v obzir. Če pa bi bilo vse tukaj že rešeno oziroma če bi vedel, kaj narediti, potem ne bi potreboval take konference. Eh, tisoč oblik takega dela obstaja. Eh, in tisoč oblik eh, tega, kako se sprevračajo definicije zaposlenih. Mi potrebujemo jasne opredelitve in tudi pravice morajo biti jasno vzpostavljene za vse zaposlene, ne glede na to, ali so eh, zaposleni ali samo zaposleni. Vsi delavci morajo imeti iste pravice včasih eh, se podjetja igrajo z definicijami eh, in koncepti, zato da bi zaobšli pravice delavcev, ampak ljudem je te pravice treba zagotoviti. Eh, hvala, imate še kakšno dopolnilo vprašanje? Hmm. No, um, mogoče bo tukaj prišlo do konflikta interesov z nekaterimi vašimi prihodnimi kolegi. Uh, Margarite Vestager bo govorila uh, in delala na digitalnih uh, storitvah. Tudi ona se bo ukvarjala s področjem platformnih delavcev. Ampak to vprašanje treba obravnavati tudi z vidika um, pravic delavcev, ne samo z vidika um, trga ali pa z vidika digitalizacije. Ali boste podali kakšno socialno pobudo na tem področju? Ali se lahko zavežete k temu, da boste o direktivi, o platformnih delavcih razpravljali predvsem z vidika pravic delavcev in ne toliko z vidika trga in pa storitev? Hvala. Ne mislim da ne bom komisar, ki bo povsem brez vpliva. Tisti, ki me poznate, že veste, da eh, si ne pustim vzeti svojih pristojnosti in eh, pravic. Moram vam tudi povedati, eh, da sem prebral to, kar je povedala gospa Vestager. Rekla je, da želi digitalno gospodarstvo, ki bo v službi ljudi. In torej ona je tudi um, zauzela konkretno zavezo na tem področju. Od Kalifornije do Evrope se vsi zavedamo, da ne moremo na digitalno gospodarstvo gledati samo z vidika trga, samo z vidika podjetij, konkurenčnosti. Kaj ti najpomembnejši, najbolj dragocen kapital v gospodarstvu niso stroji, ampak ljudje torej eh, da bi izgrajevali samo digitalno gospodarstvo brez eh, eh, ljudi oziroma brez obzira do ljudi, tega ne bomo počeli in skupaj z gospod Vestager si bova prizadevala za dober gospodarski model. Gospod Brgles, izvolite. Politično skupino socialistov in socialnih demokratov so ključni dostojni pogoji za poslovanje in dela. Zato močno podpiramo vašo zavezo za pošteno minimalno plačo ter evropsko številko socialnega zarovanja. Vse delavke in delavci, ne glede na vrsto delovnega razmerja ali pogodbe, morajo uživati socialno varstvo ter socialne pravice, ključno s pravico do kolektivnega delovanja. Žal je realnost za mnoge delavke in delavce drugačna. Veliko ste že povedali o zaščiti platformnih delavcev. Zanima pa me, ali bo direktiva o dostojnih pogojih dela ključni okvir za opredelitev njihovih pravic. Kateri elementi naj bi, ne bi smeli manjkati v njej? Ali boste predložili tudi ukrepe za večjo transparentnost plačil in zagotavljanje enakega plačila za enako delo na enakem delovnem mestu, poleg obstoječe direktive o napotenih delovcih? D'abord, le, la question de la protection sociale. No, najprej vprašanje socialnega varstva. Socialno varstvo je ključnega pomena. Res je pomembno in eh, priporočila o socialnem varstvu so eh, pomemben korak v pravi smeri. Imamo tudi mehanizem o tem, kako morajo države članice ta priporočila izvajati. Mislim, da moramo organizirati tudi dobro nadgradnjo teh priporočil, potem, ko bodo izvajana. To je pomemben element in izvajanje eh, mora biti enakopravno in učinkovito. To je moj prvi odgovor. Eh, pri eh, drugem odgovoru pa moram povedati tisto, kar sem že rekel v zvezi z organizacijo za delo tukaj v Evropi. Imamo eh, delavski instrument, eh, z nami so socialni partnerji, eh, komisija in države članice. Tako da vsi skupaj res moramo zagotoviti, da bo ta instrument postal operativen. In to čim prej. To je pomembno tudi za napotitve, morda bo pomembno v prihodnosti tudi za številne druge teme povezane z zaposlitvijo. Eh, mogoče varnostne teme. Eh, pogosto napoteni delavci niso najbolje zaščiteni, eh, tako da sta tukaj pomembna tudi zdravje in varnost pri delu. In vse te vidike bo treba proučiti. Potem pa še izvajanje. Tukaj ne gre samo za zakonodajo, ampak gre tudi za njeno izvajanje oziroma predvsem za to. Države članice so na tem področju odgovorne z njimi se moramo pogovarjati, moramo izkoristiti priložnost eh, evropskega semestra in uh, upoštevati priporočila. Številna priporočila zdaj zadevajo tudi socialna področja in priporočila v okviru evropskega semestra moramo uporabiti za to, da povečamo zaveščenost držav članic, da bodo spoštovale pravila in da bodo oblikovale ustrezne politike na vseh področjih, ki ste jih omenili. Še dopolnilo vprašanje? Vprašanje zadeva pravice delavcev in delovne pogoje. Da bi bili bolje pripravljeni ter se hitreje prilagodili na spremembe v multinacionalnih podjetjih, je bila leta 1994 sprejeta ter leta 2009 spremenjena direktiva o ustanovitvi Evropskega sveta delavcev. Žal se še vedno soočamo z zelo resnimi težavami pri njenem izvajanju, tudi zato, ker ni ustreznih odločilnih kazni. Ali morda razmišljate o novičnem predlogu spremembe te direktive, da bi z njo dosegli večjo pravno jasnost in gotovost ter učinkovite sankcije, ki bi zagotovili njeno ustrezno implementacijo v državah članicah ter najpomembneje boljšo informiranost in vključenost delavk in delavcev. That's a directive you're referring to about the committee. A odbori v podjetjih, o tem govori ta direktiva. No, nekaj šibkih točk eh, direktiva ima. Uh, Takrat je to predstavljalo napredek, ampak eh, še vedno so šibke točke, kaj ti direktiva deluje na prostovoljni osnovi. Nekateri jo torej izvajajo, drugi pa ne. Tisti, ki direktivo izvajajo, eh, pa jo včasih tudi ne izvajajo v celoti. In mislim, da bo treba dobro razmisliti o tej direktivi. Sam bom povabil socialne partnerje, da se vključijo v ta razmislek. Nisem preveč optimističen, to vam že moram povedati, ampak pomembno je, da socialni partnerji o tem govorijo. Eh, pogovori so že potekali, treba pa bo še analizirati, katere so tiste šibke točke, kaj lahko izboljšamo. Sankcije so dobre, ampak ne rešijo vseh težav. Če bomo sankcije povečali, kakšne bodo posledice? takrat bo še manj podjetij eh, se vključevalo v izvajanje te eh, direktive, kaj ti ne bodo želela eh, tvegati, da bi prišlo do sankcij. Torej, res potrebujemo oceno rezultatov te direktive. Nekaj pozitivnih rezultatov gotovo je, ampak analizirali bomo tudi šibke točke in se vprašali, kako bi lahko zagotovili boljše izvajanje te direktive. Mislim, da je ta eh, komisija že predlagala nekaj ukrepov, eh, nek priročnik v zvezi s tem obstaja. To torej je na našem dnevnem redu. Zaenkrat, če ne morem reči, v katero smer bomo šli, je pa to pomembna direktiva, tako da moramo vse skupaj imati zelo resno. Hvala. Gospa van Sparentak. V Evropski uniji je vse več državljanov eh, brez doma. Eh, težko si zagotovijo stanovanje. Ali boste eh, zagotovili tudi to oziroma se ukvarjali z dostopnimi stanovanji? Potem imamo tudi družine z nizkim dohodkom, ki bi jim morali pomagati, ampak eh, socialna stanovanja niso vedno na voljo in Evropska unija je celo prepovedala nizozemski ukrepanje na tem področju. Ali boste v kolegiju ustrajali pri tem, da se eh, glede um, politike socialnih stanovanj eh, državam prepustijo proste roke? You know, No, sam prihajam iz države, kjer tudi imamo problem s stanovanji. To težavo pa poznajo seveda tudi številne druge države članice. Pristojnost tukaj je v rokah držav članic. Evropska unija bi lahko igrala tukaj vlogo nekega spodbujevalca. Eh, lahko spodbujamo več naložb v stanovanja. Zdaj ustvarjamo nova investicijska urodja. In ko govorimo o revščini, je eh, nalaganje v eh, stanovanja tudi dober ukrep proti revščini. Ljudje, ki nimajo primernih stanovanj, ki ne najdejo strehe nad glavo, se težko izvijajo iz revščine. Eh, še teže to storijo njihovi otroci, tako da je treba z državami članicami razpravljati o socialnih stanovanjih v pravičnih pogojih. Pravične pogoje je tudi treba zagotoviti in situacijo dobro analizirati. Preveriti je treba tudi, ali ti pogoji še ustrezajo dejanskemu stanju na terenu. Ampak vsekakor je treba spodbujati naložbe v stanovanja v številnih delih Evrope. No, eh, pristojnosti unije so eh, sicer omejene, ampak to razsežnost bom vsekakor skušal vključiti v naš boj proti revščini v mejah dovoljenega in uh, si bom tudi prizadeval za uh, boljšo vključenost ljudi. Še dopolnilo vprašanje. Hvala. Ali boste prevzeli odgovornost za evropsko strategijo na področju socialnih stanovanj? Rekli ste, da se vam zdi pomembno, da imajo mladi uh, možnosti za dober začetek na trgu dela. Uh, mislim pa, da bi bilo jim primerno zagotoviti dobre možnosti tudi pri nakupu prvega stanovanja. No, mm, s tem se ne bom ukvarjal samo jaz kot komisar za, eh, za poslovanje. Uh, ampak bomo to počeli skupaj z drugimi komisarji, to je finančna tema, gospodarsko vprašanje. In eh, treba bo pogledati, katera finančna sredstva lahko uporabimo za to, da povečamo investicije v stanovanja. Jaz sem del ekipe. Ne gre tako, da se en komisar nekaj odloči in potem to reši. Eh, mi bomo delali kot ekipa, kolegi komisarjev smo in lahko vam zagotovim, da je namen te komisije ta, da nekaj naredimo na tem področju. Stanovanski problem je zelo resen v številnih državah, povezan je z mladimi, povezan z otroki, z delovnimi mesti. Če nimate stanovanja, boste teže našli delovno mesto. In vsekakor bom jaz eden tistih, ki si bo prizadeval za rešitev. Eh, so pa pristojnosti Evropske unije tukaj omejene in treba bo upoštevati tudi finančna sredstva, ki jih lahko mobiliziramo, vsaj zato, da pritisnemo na države članice, da bodo naredile več na tem pomembnem in občutljivem področju. Hvala, gospod Kanjas. Hvala. Eh, treba poskrbeti za ustrezen razvoj stebra socialnih pravic. E, to je ključnega pomena za to, da se poveča proces integracije v Evropski uniji in da se doseže cilj e, Evrope, ki bo v službi državljanov. Mislim, da se vsi strinjamo glede tega. V tem e, kontekstu je tudi sektor socialnega gospodarstva zelo pomemben. Obstaja že tri milijone podjetij, ki zaposlujejo 14 milijonov evropskih državljanov in predstavljajo 8 odstotkov BDP-ja. Um, ta sektor je res zelo pomemben zato, da se izboljšajo socialni, gospodarski vidiki. To je tudi trajnostni uh, sektor, um, ki uh, ima različne pravne oblike in ni vedno povsod enako priznan. Uh, Torej, eh, ali boste zagotovili nek enoten okvir za socialno gospodarstvo na evropski ravni? Well, I, I can make you a Lahko vam nekaj zagotovim. Eh, sem velik ljubitelj socialnega gospodarstva. Bil sem tudi minister na tem področju in zato verjamem v pomen socialnega gospodarstva. vsekakor obstaja še več potencijala, da se socialno gospodarstvo razvije. Še posebej glede na izzive, s katerimi se soočamo, revščina, socialni, ekonomski izzivi, izključenost. S tem se lahko mogoče bolje soočimo, če imamo eh, dober sektor socialnega gospodarstva. Gotovo nimajo vse države enakega modela socialnega gospodarstva, tako da bo tukaj treba upoštevati različne kulture, različne modele, enako kot pri kolektivnih pogajanjih. Torej, upoštevati bo treba te različne modele, ki obstajajo po državah članicah. Obstaja pa veliko manjvrskega prostora za ukrepanje in to lahko naredimo skupaj. Leta 2011 je eh, komisar Barnier, mislim pa tudi Andor in Tajani. Eh, Oni so imeli konferenco o socialnem gospodarstvu in to je ustvarilo pozitivno dinamiko za socialno gospodarstvo v Evropi. Moja ideja bi bila, da spet skupaj z drugimi komisarji, kajti nisem jaz edini odgovoren za to, torej, da bi skupaj se lotili tega vprašanja in da eh, mogoče še enkrat eh, zberemo vse akterje, naredimo načrt za promocijo socialnega gospodarstva in da to storimo v luči vseh izzivov, s katerimi se naša družba sooča. Eh, lahko bi model socialnega gospodarstva uporabili na več načinov. Pomemben pa je tudi finančni vidik, potem zaposlovanje je s tem povezano. Mislim, da obstaja velik potencial, ki ga moramo uporabiti. Notranji trg je tudi pomembna tema. Socialno gospodarstvo mora na notranjem trgu imeti enake pravice kot druga podjetja in druge vrste gospodarstv. Tako da sem že pripravljen delati na tem z drugimi komisari, zato da bo socialno gospodarstvo eh, še bolj utrjeno v Evropi in da bo postalo del našega socialnega tržnega gospodarstva. Tu pa je povezano tudi s socialno odgovornostjo, ki jo je omenil kolega. Še dopolnilo vprašanje, če ga imate? Kao obtener konkrecion. Eh, težko je tukaj biti zelo konkreten, ampak eh, mislim, da bi potrebovali neka jasna pravila in nek enoten okvir za vse. Eh, no, veliko izzivov je pred nami, kot ste rekli. Nekaj zanimivih stvari sem slišal od vas, ampak še en vidik je treba upoštevati, predvsem, ko gre za brezposelnost med mladimi. Odstotki so v nekaterih državah res nesprejemljivi in uh, Eh, skupaj se bomo morali boriti proti temu. No, eno vprašanje. Ali boste um, se zauzeli za nujno oziroma obvezno uporabo eh, sredstev za podporo um, državam, kjer je brezposobnost med mladimi velika, da bi naprimer države članice tudi namenile 15 odstotkov, naprimer, eh, za boj proti brezposelnosti med mladimi. Eh, mislim, da bo to velik problem v tem mandatu, ki ga bo treba rešiti. Hvala, samo kratek odgovor. Če bi res želeli harmonizirati status socialnega gospodarstva, ki se v Nemčiji, naprimer, eh, v Nemčiji imenuje povsem drugače. Če tam omeniš socialno gospodarstvo, sploh ne ve, o čem govoriš, eh, ampak sektor socialnega gospodarstva pa je tam zelo močan, samo drugo ime ima. Eh, mi potrebujemo praktičen, pragmatičen pristop do tega. Treba je ustvariti enake možnosti za vse vrste podjetij, združen in vseh, ki eh, sodelujejo v socialnem sektorju. No, to samo tako bi dopolnil vsega vaše vprašanje. Vaše drugo vprašanje pa je tudi zelo pomembno, zadeva brezposobnost med mladimi. To je vsekakor prioriteta za vse nas. Ne bom eh, podal zdaj točnega odgovora, ali naj eh, države prispevajo 3 odstotka ali 15 odstotkov ali kako naj se uporabijo finančna sredstva. Treba je uporabiti obstoječe mehanizme, ki jih imamo. Imamo jamstvo za mlade. Pa ne samo to, imamo tudi uh, različne programe usposabljanja, izobraževanja in sredstva, ki jih bomo namenili eh, za brezposelnost med mladimi, je treba nameniti predvsem tja v tiste države, kjer je ta problem najhujši. Torej, osredotočiti se je treba na tista področja, kjer je te brezposelnosti eh, največ.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 direktive države članice obvezujejo, da objavijo vse informacije o pogojih napotitve in pa tudi o plačilih za napotene delavce. Na eni spletni strani naj bi to bilo objavljeno. Ampak eh, praksa je drugačna. Pogosto na teh stranih ni vseh informacij. Kakšne korake boste naredili za to, da zagotovite, da bodo te strani res odražale informacije, Um, pravno situacijo teh ljudi, ki so napoteni v druge države. Hvala. No, spet gre tukaj za izvajanje. Ni dovolj, da imamo dobra pravila, dobre uredbe. Treba je zagotoviti tudi, da se bo tisto, kar smo se dogovorili, izvajalo. Uh, moram priznati, da tega nisem vedel preveril bom, če je res tako, kot ste povedali, če ni vseh informacij. In če te strani niso popolne, če informacije, ki bi jih države morale zagotoviti, eh, niso prisotne, pač če je temu tako, bomo morali ukrepati. Eh, zagotoviti bo treba, da vsi tisti, ki eh, imajo napotene delavce, objavijo tudi informacije o tem. Napotitve to je pozitiven vidik. Zdaj se eh, ta del gospodarstva predstavlja kot nekaj slabega, ampak eh, s pravičnimi pravili eh, je to lahko zelo pozitivna stvar. To mora biti pravično tako za države kot za delavce. Da bodo stvari postale pravične, pa potrebujemo tudi vse informacije o pogojih napotitev in tako naprej. In če je res, da ni vseh informacij na internetu, eh, bo komisija v zvezi s tem vsekakor nekaj naredila. Lahko vam zagotovim, da eh, bomo stvari preverili, se pa tega do zdaj nisem zavedal. Mm, tega eh, dela še ne opravljam, tako da bodite potrpežljivi z mano. Imate kakšno dopolnilo vprašanje? Da, uporabil bom to priložnost, da postavim še res čisto zadnje vprašanje ko gre za izvajanje direktiv o napotitvah delavcev, me zanima, kaj boste naredili z nesorazmernim upravnim bremenom v določenih državah članicah. Kako boste zagotovili to, da bo um, prost pretok ljudi in storitev pravičen uh, v kontekstu seveda direktive o napotitvah delavcev? Hvala. Mislim, da sem delno že odgovoril na to vprašanje. Nihče ne želi ustvarjati nemogočih upravnih bremen. Če ta bremena ustvarjamo, eh, potem moramo imeti tudi pomisleke v zvezi s tem. Mi pa teh pomislekov ne želimo. Želimo si Eh, takih eh, upravnih dosjejev in bremen, ki bodo samo nujno potrebna, ne pa da otežujejo življenja ljudem, podjetjem, eh, državam, ki delavce napotijo in tistim, ki jih sprejmejo. Pomembno pri vsem skupaj je, da ocenimo to, zaradi česar je napotitev pravična, učinkovita, katere informacije potrebujemo, kako te informacije zagotovimo in In kaj se zgodi, če pred napotitvijo eh, ni tistega znanega A1, mm, tega obrazca, eh, in kaj se zgodi neposredno potem. Vse te praktične vidike je treba oceniti. Na podlagi te ocene pa potem lahko opravimo določene prilagoditve, če so te potrebne. Nismo ustvarili sistema vsega, Eh, zato da bi delal napotitve nemogoče. Želimo sistem, ki bo eh, eh, naredil napotitve koristne in sprejemljive za vse. Če ne bomo imeli pravil, potem bodo ljudje to zavračali. Mi pa na napotitve gledamo kot na del prostega nudenja storitev in pa prostega pretoka storitev. Tako da je treba zagotoviti, da bo vse skupaj delovalo pravično, tudi na ravni upravnih postopkov. Najlepša hvala. Zadnjih 30 sekund ste dobili kot bonus. Gospod Šmit, nisem uporabila svojega kladivca. Hvala lepa vsem za vprašanje, hvala lepa za vaše odgovore. Sedaj pa boste imeli priložnost še za končno izjavo, ki pa ne sme biti daljša od petih minut. Najprej bi se vam rad zahvalil za to zelo zanimivo, konstruktivno, kritično in stimulativno razpravo. To je res prava evropska demokracija. Vsi prihajamo iz držav članic, tam smo imeli eh, tudi vsega, določene pristojnosti in ne poznam nobene države članice, v kateri bi potekala takšna zaslišanja, takšne razprave. In res moramo biti ponosni na ta demokratični postopek. Še zmeraj sem član tega parlamenta in zato bi red rad čestital eh, temu parlamentu eh, za uvedbo tovrstnih razprav, tovrstnih izmenjav. Kajti vloga komisarja bi morala biti zelo tesno, zelo neposredno povezana z delom v parlamentu. Nismo zelo daleč od tega, kar se dogaja tukaj. Eh, pogosto slišim, ja, komisarji niso izvoljeni. Ja, jaz sem tudi postal minister, ne da bi bil izvoljen v svoji eh, domovini. Sedaj sem bil izvoljen v parlament. in uh, sodili me boste vi, kar se ne dogaja, mislim, da v nobeni državi članici. Torej, najlepša hvala za eh, to zares odlično razpravo, ki mi je bila zelo všeč. In ne moram reči, da sem ravno trpel, uh, ni pa bila ta razprava lahka in prav je tako. Now, it's not because we had a good debate ker smo danes imeli dobro razpravo, pa to še ne pomeni, eh, da ni potrebno, da bi s takšnimi razpravami nadaljevali. Torej, vrnil se bom sem eh, in prisluhnil vašemu mnenju, vašim kritikam, ki so izjemno raznolika, včasih izjemno kritična, ampak to je ravno tisto, kar. Uh, dela razpravo živahno in eh, zato vam danes obljubljam, da bom eh, pogosto eh, z vami, če mi boste tole dovolili. Vsak ima svoje interese, svoje ideale, svoje ideje. Nismo vsi enaki, kajti potem bi imeli enotno mnenje, ampak eh, nekaj nam je vendarle skupnega, namreč da služimo evropskim državljanem, da ponovno Evropo približamo državljanom. In naši državljani imajo vsakodnevno življenje, imajo vsakodnevne težave. In poznati moramo njihove vsakodnevne težave. In zastavili ste številna vprašanja glede minimalne plače, glede socialnega varstva, glede revščine, glede otrok in tako naprej. Vse to je eh, del eh, vsakodnevnega življenja naših državljanov. Zagotoviti moramo, da bodo naše politike služile našim državljanom v vsakodnevnem življenju, da bodo po petih letih delovanja te komisije evropejci lahko rekli, da je prišlo do progresivnega napredka. Prišlo je do pomembnih sprememb eh, v mojem življenju, zahvaljujoč vam. Tukaj ne gre eh, zgolj za zagotavljanje miru, če tudi je mir zelo pomemben. Gre eh, za skupno blaginjo, gre za pravico vseh, da so del eh, družbe, da so jim zagotovljene enake pravice. Ravno to je tisto, kar karakterizira Evropa. In Evrope ne moramo zgo, zagovarjati zgolj z besedami, ampak z našimi političnimi dejanji. In to moramo početi skupaj. Komisija, države članice, svet eh, in pa seveda tudi parlament, kajti parlament je glas naših državljanov in eh, temu glasu moramo vsekakor prisluhniti. Thank you very much. Uh, as a chair, I would also like. Najlepša hvala. Kot uh, predsedujoča bi tudi rada podala nekaj pripomp, uh, če seveda dovolite. Najprej naj povem, da je bila to zelo zanimiva razprava za me, kajti to je bilo moje prvo zaslišanje, tudi vaše. <laughs> Ja, potem imamo nekaj skupnega. Zelo zanimivo je bilo prisluhniti vprašanjem, ki so bila eh, izjemno kritična, niso bila lahka in zelo zanimivo je bilo tudi, da je bila socialna dimenzija veliko bolj prisotna danes. nismo toliko govorili o novih delovnih mestih, ki je pravzaprav eh, temeljna točka vašega portfelja. Govorili smo bolj o socialnem izključevanju, govorili smo o manjšinah, o um, invalidih, ljudeh z invalidnostjo in tako naprej. Torej, govorili smo o vključevanju. Osredotočiti se moramo na to, osredotočiti se moramo na vzpostavitev trajnostnih delovnih mest za vse tiste, ki jih zares potrebujejo, kajti v tem trenutku so nekateri izključeni iz trga delovne sile v številnih državah članicah. In obstaja velika vrzel na trgu delovne sile in zaradi tega je potrebno to vrzel zapolniti. Močno cenim to, kar ste povedali, gospod Šmit da se boste osredotočili na razprave, ki bodo temeljile na podatkih, na presoje vpliv naših politik. Mislim, da je to zelo, zelo pomembno. Kajti o socialni Evropski uniji govorimo že leta. In uh, resnica je pač ta, da ena četrtina otrok, ki živijo v Evropski uniji, živi v revščini. In na naših ulicah imamo 70 odstotkov več brezdomcev kot pred desetimi leti. To so podatki. Torej nekaj ne deluje tako, kot bi moralo. Oziroma tako, kot si predstavljamo. In še zadnje, kar želim izpostaviti, je, da ste predstavili zelo ambiciozen načrt, eh, poln tem, s katerimi se nameravate ukvarjati. Tem, ki trenutno delijo države, delijo države članice gre za zelo občutljive teme. In še čisto zadnja pripomba. Ne smemo obljubljati ničesar, eh, kar eh, tudi dejansko ne moremo doseči, kajti pričakovanja naših državljanov so izjemno visoka. Eh, visoka je tudi stopnja populizma v različnih državah članicah, tako rekoč v vseh državah članicah. In In nekateri načrti, ki ste si jih zastavili, bi lahko bili zlorabljeni, če ne bomo dosegli tega, kar smo obljubili. Torej, najlepša hvala vam vsem, še prav posebej pa gospodu Šmitu. Now, um, close... Sedaj, preden zaključim z razpravo, naj povem, da bo seja koordinatorjev potekala za zaprtimi vrati. Gre za oceno zaslišanja, in sicer bo ta potekala od 12.30 do 13.30 v dvorani ASP 1E2. E Poleg tega pa moram vse prositi za malo potrpežljivosti, kajti kot najbrž veste, eh, nikakor ne bo lahko sprejeti odločitve in eh, ocena bo zaupna, torej je ne bomo pošiljali po vsega, elektronski pošti, ampak se bo vse skupaj odvijalo le zaprtimi, za zaprtimi vrati med koordinatorji. Naša končna odločitev bo objavljena na konferenci predsednikov eh, po zaključku zadnjega zaslišanja. S tem je seja zaključena.